Chers collègues, kolegice in kolegi, sedite, prosim, kajti začeli bomo z plenarno sejo. To je 132. plenarno zasedanje odbora regij. Najprej bomo potrdili dnevni red. Upoštevajte, prosim, da bomo mnenje jadla obravnavali jutri, mnenje Jansen pa nekoliko prej, jutri do povdan. Ima kdo kak ugovor? v zvezi z zapisnikom. Ne, super, tudi zapisnik je sprejet. Lepo želim pozdraviti delegacijo županov v okviru izziva za digitalna mesta. Evropska komisija je sprožila pobudo na to temo, zato da bi mesta imela digitalno strategijo, zato da bi spodbudili razvoj in pomagali k lepšemu življenju državljanov. Pozdravljeni in vesel sem, da boste sodelovali na naših razpravah. Prva razprava bo in zelo sem vesel, da lahko v naši sredi pozdravim gospod Krecu, komisarko za regionalno politiko. Pozdravljeni tukaj. Po vašem obisku bomo govorili o številnih mnenjih na področju politiki nas čakajo v prihodnosti. Danes pa bomo govorili o kohezijski politiki in tudi o kmetijski politiki. To seveda vključuje tudi del o razvoju podeželja. Časovnica je natrpana. Narediti pa moramo vse, kar lahko, zato da bomo vplivali na svet in parlament v zvezi s kohezijsko politiko. Smo, lahko bi rekli, na pravem mestu ob pravem času. Ob kohezijski politiki bomo govorili tudi o večletnem finančnem okviru 2014-2020. ob koncu plenarnega zasedanja bomo sprejeli mnenja na to temo. Nekatera smo sprejeli že oktobra, ostane nam še Erasmus, to bomo sprejeli februarja. Vesel sem, da smo z delom že skoraj zaključili in zadovoljen sem, kajti naši poročevalci so pripravili približno 20 mnen in poskrbeli so, da so mnenja med seboj zelo usklajena. Večkrat sem že na to povdaril, ampak po sprejetju mnenja se naše pravo delo šele začne, kajti zdaj, ko je mnenje sprejeto, moramo poskrbeti, da se naša mnenja čim bolj odražajo tudi v končni zakonodaji. Naša mnenja se vedno bolj upoštevajo in to pomeni, da so naši poročevalci bili zelo proaktivni. Tako bomo okrepili verodostojnost našega odbora, prav tako bomo poskrbeli, da bodo mesta in regije imele, imeli več vpliva v evropski politiki. Veliko dela nas še čaka na ravni držav članic kar zadeva upravljanje na več ravneh in koncept partnerstva, vedno obstaja ta želja potem, da bi naredili korak nazaj. V evropskem semestru in na drugih področjih obstaja tendenca po iskanju preprostih, simplističnih rešitev. Mi pa moramo poskusiti preprečiti ponovno centralizacijo odbor regije seveda podpira poenostavitev kohezijske politike, vendar ne za ceno ponovne centralizacije. Naprimer, kar zadeva evropski čezmejni mehanizem, komisija je podala predlog, ki pa mu svet nasprotuje. Ko bodo mnenja izglasovana, upam, da boste vsi poskrbeli za to, da se bodo naša mnenja pojavila v tisku in da bodo tudi ministri vedeli, da so ljudje veliki zagovorniki ambiciozne kohezijske politike na, na evropski ravni. To je zelo pomembno, morda gre za najpomembnejše delo, ki ga bomo opravili v bližnji prihodnosti. Tukaj je tudi največ prostora za izboljšave. Vsak vsaka skupina, vsaka nacionalna delegacija mora upraviti svoje delo, zato da se bodo naša mnenja, naša stališča res poznala, da bodo ljudje vedeli, kakšno je naše mnenje. Tukaj imamo komisarko za regionalno politiko, gospa Krecu, draga Korina. Lepo prosim za uvodni nagovor, na to pa bomo imeli razpravo z našimi delegati. Hvala, Karl Heinz, predsednik Lamberts, gospe in gospodje, dragi člani, lepo pozdravljeni. Vesela sem, da sem danes tukaj z vami. Pomembno prispevate k razpravi o prihodnosti Evrope, pa tudi k razpravi o prihodnosti kohezijske politike ter regij v Evropski uniji. Čestitam vam, zato ker delate tako hitro. Pripravili ste že dobra mnenja in to hitro. Pripravljamo programe za prihodnost in dobro je, da imamo zgled glede hitrosti in to ste vi. Vi postavljate in skrbite za tempo, po vas se zgledujete tako parlament kot svet. Hvala lepa, še posebej se zahvaljujem zavezništvu za kohezijo. Zelo dobro delo ste opravili. Hvala lepa vam vsem, Marku, Karl Heinz in ostali. Skupaj smo si prizadevali za doseganje rezultatov. V naj temnejših dneh priprav na večletni finančni okvir ste poskrbeli, da so evropske regije in da so evropska mesta imeli svoj glas. Podprli ste naše temeljno prepričanje, da v Evropi ne smemo dopustiti, da bi zaostala katerakoli regija. Slišali smo vas in vaša mnenja nam predstavljajo podporo na treh področjih. Najprej, kar zadeva načelo partnerstva. To je zelo pomembno, kajti uspeh regionalne politike je odvisen od regionalnih partnerjev, regionalnih oblasti ter lokalnih oblasti, civilne družbe in socialnih partnerjev. Vi ste tisti, ki politiko izvajate na terenu, vi veste, kakšne so težave, vi veste, kaj je treba storiti, kje so mogoče poenostavitve. Vi to pretopitev za misli in lokalno znanje. Predvsem pa poskrbite, da se kohezijska politika izvaja z energijo, strastjo in odločenostjo, zato da se izboljša življenje ljudi v vaših regijah. Hvala lepa še enkrat, da učinkovito izvajate regionalno politiko. To je mogoče le, če imamo močne regionalne partnerje. Drugič, hvala lepa za sporozum o partnerstvu z vsemi državami članicami. Potrebujemo ta strateški pregled, potrebujemo to koordinacijo med skladi in programi. Potrebujemo razprave z vsemi ključnimi partnerji, regionalnimi partnerji, civilno družbo in tako naprej. Sporozumi o partnerstvu za vse države članice so nujno potrebni. Ne glede na to, kako veliki so programi, koliko sredstev je na voljo, prostora za dvojne standarde ni. Na svetu za splošne zadeve sem jasno povedala, kakšno je moje mnenje. Nastaja predlog, da bi pripravili izuzetje glede obvezujoče narave sporazuma za partnerstvo. V imenu komisije sem povedala, da ostajamo pri svojem mnenju. Ne glede na to, kolikšna je ovojnica za državo članico potrebujemo strategijo za vse države članice ne smemo imeti prvorazrednih in drugorazrednih držav članic poznamo tudi pomen lokalnega in regionalnega razvoja Lokalni ljudje morajo načrtovati lokalne projekte in jih tudi izvajati lokalno. To pomeni, da se projekti izvajajo za ljudi, z ljudmi in ob pomoči ljudi. To niso samo besede, to je naša politična zaveza in naš peti politični cilj, torej Evropa, ki je bliže državljanom. To pomeni, da svoje zaveze pretopimo tudi v realnost. Zagotovili smo različna orodja, na voljo je več teritorijalnih instrumentov, imamo tudi urbano pobudo, ki združuje različne mestne pobude. Prav tako imamo kmetijski sklad in kohezijski sklad ter sklad za razvoj podeželja. Seveda, cilj vseh teh orodij je, da bi regijam, mestom in lokalnim oblastem dali več možnosti za delo. Evropskim državljanom moramo pokazati, kako Evropa dela za nje. In še eno vprašanje, ki ga moramo rešiti, gre za vprašanje ob obvezni naravi partnerskih sporazumov – tudi to moramo rešiti – gre za vprašanje programiranja 5 plus 2. Vem, da imate pomisleke v zvezi s tem in tem pomislekom bom prisluhnila, ko boste besedo dobili vi. Vendar, povedati vam želim, zakaj si želim, da bi imeli ta manevrski prostor in prožnost – Vem, da podpirate bolj prožno politiko in da podpirate to načelo. Upoštevati je treba namreč okoliščine, ki se pojavljajo. Vem, da lahko to storimo, ne da bi obremenili dolgoročne projekte. To vem, da je mogoče, zato ker to smo že storili v preteklosti. Projekti so se izvajali naprimer v dveh programskih obdobjih in to ni bil noben problem. Predlagali smo, da bi imeli po petih letih umestni pregled, kaj ti. V zadnjih štirih letih sem se kot komisarka za regionalno politiko naučila, da ni mogoče videti sedem let naprej, kaj se bo zgodilo. Pripravljena sem vam prisluhniti, ampak na koncu vam želim povedati, da se vam še enkrat zahvaljujem za pomoč in podporo pri številnih vprašanjih, ki smo jih obravnavali v okviru priprav na večletni finančni okvir. Hvala za vašo podporo za načelo o partnerstvu in sporozume o partnerstvu. Zdaj pa bom prisluhnila vašim mnenjem. Hvala. Hvala, gospa komisarka. Kar takoj bomo začeli z razpravo ampak tokrat še toliko bolj kot prej velja, da morate strogo spoštovati čas za govor. Strogo, kajti drugače ne bomo prišli do cilja. Ne zdaj, ne jutri, tako pač je. 15 ljudi dobi besedo. Razpravo moramo zaključiti do 15 čez četrto. Bodite čim krajši, povejte pa, kar pač mislite, seveda. Mihael Schneider bo začel. Hvala lepa, gospod predsednik, gospa komisarka, pozdravljeni v odboru regiji. To je pomemben korak na poti. Začeli smo leta 2016. Razmišljali smo o obdobju po 2021, maja 2017 smo pripravili mnenje o prihodnosti kohezijske politike. Sprejeto je bilo tukaj v tej dvorani, šlo je za spontani ukrep, ki je bil izjemno uspešen. Zelo pomembno je, da smo bili vedno v stiku z vami in tudi strokovnjaki v vašem generalnem direktoratu vaši predlogi, vaši predlogi v zvezi z strukturnimi skladi so bili predlogi, ki so vključevali tudi naše predloge in to je seveda rezultat dovoljetnega intenzivnega sodelovanja. Hvala za to, mislim, da je vsem v interesu, da dosežemo dobre rezultate. Pozdravljamo te predloge torej, zlasti skupno uredbo, seveda imamo pri nekaterih elementih pomisleke, ker bi po našem mnenju lahko našli boljše rešitve. Pomisleke imamo v zvezi z 5 plus 2. Kaj so pomisleki? Nič nimamo proti 5 plus 2, nič nimamo proti prožnosti, ampak predlog je nekoliko nejasen. Ne želimo, da bi po petih letih morali spet začeti z ničle za preostali dve leti že takoj moramo imeti vsaj približno predstavo o tem, kam naj bi šla sredstva, tudi če se ne spremeni nič po petih letih. Še nekaj. Predvideli ste varnostno mrežo. 67, 76 odstotkov pod to ne sme pasti nihče. Ampak upoštevati je treba tudi nacionalno raven. Vendar to ne bo upoštevalo razmer v številnih državah članicah, kajti pogosto so si regije zelo različne, naprimer v Nemčiji, Španiji, Italiji in drugod. Naš predlog je, varnostna mreža 76 odstotkov seveda da, ampak v zvezi z regionalno ravnjo, da nobena regija ne bo dobila manj kot 76 odstotkov v primerjavi z trenutno stopnjo financiranja. Sofinanciranje podali ste predlog, da bi znižali stopnjo sofinanciranja. Jaz sem iz regije, imamo, kjer imamo pristojnosti na področju proračuna in povem vam lahko, da to ne bo šlo. Ne smemo se zadolževati, konsolidirati moramo proračun in ne bomo uspeli spoštovati tega pravila o višji stopni sofinanciranja. Sofinanciranje ne, sma, ne sme pasti pod 50%. 70 odstotkov. In če nekaj sprejeli ste, da bi merilo BDP razširili še na druge kazalnike, s tem se strinjamo. Ampak demografski problemi so kazalniki, ki se ne upošteva dovolj. V prihodnosti moramo bolj upoštevati demografske probleme. To ovira konkurenčnost in rast in to je v bistvu tisto, kar želimo preprečiti s kohezijsko politiko. Zato lepo prosim, da bi tudi demografske probleme vključiti, vključili kot kazalnik. Na koncu pa še nekaj, podali ste dobre predloge glede poenostavljanja in zmanjšanja birokracije. Ampak skrbi me, da bodo svet in parlament poskrbeli za to, da bomo te poenostavitve izgubili zato da bo potem na koncu spet več birokracije. Zato lepo prosim, da pogajalci tukaj ne popuščajo več. Preostalo pa bom povedal kasneje, ko bomo govorili o mnenju. Hvala. Katjuša Marin je naslednja. Grazie komisarja, grazie Korina, ancora una volta ci dimostra. Hvala lepa, gospa komisarka. Hvala lepa, da ste tukaj. Ko govorimo o strukturnih skladih, ste tukaj in to pomeni, da ste zaveznik lokalnih in regionalnih oblasti. Veliko akterjev se je združilo v zavezništvo in vi ste bili na naši strani. Kohezijska politika je zelo dobra, zelo pomembna. Potrebujemo Evropo, ki bo blizu državljanom, podjetjem in regijam. In za nas, socialiste, je zelo pomembno naslednje mi si prizadevamo za to, da bi kohezijska politika ostala, da bi arhitektura kohezijske politike ostala enaka. Zato je za nas zelo pomembno, da obstaja partnerstvo z Evropsko unijo na drugi strani pa morajo biti regionalne in lokalne oblasti. Prav tako smo na dnevni red uvrstili nekaj točk in sicer gre za predlog uredbe o Evropskem socialnem skladu plus. To je pomemben sestavni del politike v prihodnosti, zlasti kohezijske politike. Ne moremo si zamisliti gospodarskega razvoja na podeželju, če ne bo socialne vključenosti, če ne bo nadaljnega izobraževanja. Naučiti se moramo veliko iz eh, dogodkov iz preteklosti. Lokalni organi najbolje vedo, kaj je treba storiti na lokalni ravni in zato jih je treba tudi mobilizirati. In večkrat smo vam že povedali, kje in kaj je treba izboljšati. Na strukturirani način je treba vključiti regionalne oblasti tudi v okviru evropskega semestra. Naprimer, v tem programskem obdobju je zelo pomembno, da Evropski kmetijski sklad in sklad za razvoj podeželja izuzamemo iz uh, skupnih predpisov, lokalne in regionalne oblasti so blizu državljanom in vemo, da se tam pojavlja kar nekaj birokracije. Tukaj moramo poskrbeti za poenostavitve, zato je odgovorna komisija. Videli smo kar nekaj primerov in to želimo še izboljšati tudi na nacionalni ravni je treba poenostaviti postopke, zato da bo dostop do finančnih sredstev lažji. In poskrbeti moramo, zato da bo mogoče tudi lažje izkoristiti priložnosti, ki se ponujajo. To mnenje ni cilj, to je izhodišče, na osnovi katerega bomo potem delali z drugimi institucijami, mesta in regije morajo sodelovati v kohezijski politiki. Na vse zadnje je to politika, ki služi državljanom in oblastem. Zato moramo poskrbeti, da se bo upoštevalo naše mnenje tudi v pogajanjih, ki nas čakajo. Hvala. Gospod Reisberman je naslednji. Dank u wel, voorzitter en eh, goed om u hier weer te zien, eh, eurocommissaris Kretsou. Hvala lepa, gospa Kretsou. Lepo, da ste spet tukaj. Čestitke za dobro upravljeno delo pri pripravi dokumenta. Na področju kohezijske politike smo dobro sodelovali, veliko smo naredili na področju poenostavljanja To je mogoče videti tudi v tem, da se zelo podpirajo regionalni partnerji v trenutnem predlogu. Ta predlog je namenjen vsem regijam in to je zelo pomembno. To je pomembno za vse regije, tudi za mojo regijo. V določenih nizozemskih provincah skupnosti dobijo bore malo sredstev, pa vseeno je to zelo pomembno. Zelo pomemben je ta sporozum o partnerstvu in načelo partnerstva. Vloga mest in regij bi bila drugače manjša. Jaz sem pripravil mnenje o Evropskem skladu za regionalni razvoj in kohezijskem skladu. Poskrbeti moramo, da bodo regije imele močnejšo ulogo v prihodnosti. Tudi kar zadeva izvajanje politike na področju podnebja in podnebnih sprememb ter priseljevanja. Govorim tudi o migracijah znotraj Evrope. Veliko ljudi zapušča svoje države. Tudi kar zadeva razvoj zmogljivosti na lokalni in regionalni ravni. Poenostavitve so potrebne, ampak uradniki morajo biti sposobni vse to potem tudi izvesti. Po vsej Evropi sem potoval in se pogovarjal z ljudmi o tej temi in vsi se strinjajo, da je kohezijska politika izjemno pomembna. Ne glede na to, s kom govorimo, vsi menijo enako. Lahko govorimo tudi z nemško zbornico ali avstrijsko zbornico, vsi imajo enako mnenje o kohezijski politiki. To velja tudi za Evropski parlament, ampak vsi imamo vtis, da je kohezijska politika pod pritiskom in to je povezano z ulogo držav članic. Mi smo vaš partner, skupaj z Evropskim parlamentom želimo si, da bi imeli dobro kohezijsko politiko in pri tem vas bomo podprli vse, kar lahko storimo. Zato bomo seveda z veseljem tudi storili. Zdaj pa vas, vam želim veliko uspeha v trialogu v zvezi s to težko temo. Hvala. Zdaj pa gospa Marija Antonijet, Moperstui. Izvolite, hvala. Gospa komisarka, hvala lepa, da ste tukaj. Zdaj obravnavamo mnenje v zvezi z različnimi vidiki kohezijske politike po 2020 povedati, vam želim, da je naša skupina delala v sodelovanju z drugimi, pripravljamo mnenja, ki so med seboj koherentna in inteligentna, ampak to so tudi mnenja, ki odražajo mnenja in pričakovanja naših državljanov. Veliko je na kocki. Uspeti moramo do leta 2020 in zdaj moramo poskrbeti, da bomo poskrbeli komisijo in svet, da, ampak tudi evroskeptike. Evropa je namenjena tudi njim, ne deluje proti njim. In parlament je že povedal, da si želi imeti politiko za teritorijalno sodelovanje, ki bo ostala trdna. Komisija želi uvesti dva dodatna vidika glede teritorijalnega sodelovanja sodelovanja za najbolj oddaljene regije in za medregijske projekte inovacij. Štiri mesece sem se srečevala z državljani, pa tudi včeraj popovdan, in vsi menijo, da če bi črtali interreg Evropa, bi to v bistvu oslabilo teritorijalno sodelovanje. Tako bi si potem težko izmenjali najboljše prakse, prav tako bi izgubili veliko na dodani vrednosti na evropski ravni. Obmorske regije skrbi tudi, da je v čeznacionalni del vključeno tudi pomorsko sodelovanje. Težko bodo sodelovali te regije med seboj, če uh, upoštevamo študijo, ki smo jo dobili ta teden ljudje se morajo, oziroma ljudje morajo živeti v določenem obdobju, če naj dobijo sredstva. Tudi to zavira uh, razvoj in vodi do negotovosti. Gospa komisarka, na naših ozemljih in blizu državljanov bi morali ohraniti tisto, kar deluje, ohraniti tisto, kar pomirja in ceniti tisto, kar nas združuje. Hvala. Hvala lepa. Gospod Arens dobi besedo. Dank u wel, eh, meneer de voorzitter. Mevrouw Cretu, ik wil u bedanken. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Gospa komisarka, hvala da ste danes tukaj. Kohezijska politika je seveda izredno pomembna in to potrjuje tudi vaša prisotnost tukaj. Jaz prihajam iz eh, nizozemske obmejne regije, eh, smo obmeji z Nemčijo in eh, pripričan sem, da je kohezijska politika zelo pomembna, predvsem za čezmejno sodelovanje. To se dotika 30 odstotkov evropskih prebivalcev. Jaz sem um, poročevalec o izvajanju uredbe o kohezijski politiki na področju čezmejnega sodelovanja. Torej, prizadevamo si za to, da bi odpravili ovire za skupne projekte. Pozdravljam nove priložnosti za sodelovanje med našimi regijami in mesti. Tudi zato bi morali uporabljati inštrument kohezijske politike. Treba je poskrbeti za to, da bomo ustrezno financirali tudi čezmejno sodelovanje. Skrbijo nas razprave, ki v tem trenutku potekajo v svetu ministrov ugotavljamo, da so nekatere države članice predvsej zadržane do tega. Zato eh, prosim Evropsko komisijo naj eh, si prizadeva za odpravo teh pomislekov, tako da bomo lahko imeli ustrezno eh, razpravo, da bomo lahko razvili ta inštrument in da bo naša kohezijska politika vedno bolj um, učinkovita. President, komisar Krecu. Gospod predsedujoči, gospa komisarka Krecu, čestitam vam za to, da ste poskrbeli za to, da so rezultati kohezijske politike vidni povsod po Evropi. Kohezijska politika mora poskrbeti za vse regije, nikogar ne smemo puščati ob strani. Imam nekaj vprašanj in en komentar. Prvič, sem župan Kluža na Poke, to je drugo največje mesto v Romuniji. Eh, torej kot župan sem se sestal z številnimi ljudmi, tudi z mladimi ljudmi. In povedali so mi, da so se morali odpovedati evropskim eh, sredstvom zaradi kompleksnosti postopkov, trajanja postopkov, administrativnih bremen. Zato vas sprašujem v luči novega zakonodajnega okvira, kakšno je vaše sporočilo mladim ljudem, ki se uh, ki želijo zaprositi za evropska sredstva, pa so preveč obremenjeni z postopki oziroma se jim ti zdijo preveč kompleksni. Potem uh, en, plus dve, ozir, uh, eh, en plus dve oziroma en plus tri. Jaz se zauzemam za n plus tri, kaj ti vemo, da se postopki pogosto nekoliko zavlečejo, vsi želimo porabiti vsa sredstva. Če bi vsega začetka imeli n plus tri, potem bi to bilo dobro. Uh, sporočilo, lahko bi porabili več sredstev. In pa potem tretje vprašanje. Sprašujem vas po nasvetu. Imamo nov finančni inštrument. Evropska urbana pobuda se imenuje ta inštrument. Ali bi nam županom eh, lahko dali kakšen nasvet, kako se najbolje pripravimo na ta inštrument, zato da bomo lahko od vsega začetka začeli črpati sredstva. In pa ne na zadnje, še um, moj razmislek. Če dobro vem, je kohezijsko politiko Evropski uniji prinesla Velika Britanija leta 1973. Sedaj Velika Britanija odhaja, to je seveda žalostno, ampak kohezijska politika nam, o, nam ostaja. Eh, kako eh, vidite prihodnost kohezijske politike glede na odhod Združenega kraljestva? Hvala lepa, gospa Izabel Budino je naslednja. Hvala, gospa komisarka. V imenu skupine socialistov, torej PES, eh, se vam lepo zahvaljujemo, da ste se vedno zauzemali za regije in lokalne organe. Vedno smo lahko računali na vas, na vašo angažiranost brez omejitev do konca um, ste nam namenjali vašo energijo in se borili za vsa ozemlja in vse regije. To je ključnega pomena. In o tem govorita tudi gospa Katjuša Marini in pa gospod Schneider v svojem poročilu. Pomembna je tudi naložbena politika, ki bo namenjena vsem. Torej, če bi omejili to politiko samo na revnejše države, potem bi ogrozili našo um, skupno Evropo in to bi ustvarilo napetosti, kar ne bi bilo dobro. Veliko je o zemeljskih neenakosti, te se še povečujejo, um, tudi znotraj velikih držav in velikih regij. In uh, ljudje menijo, da samo elite v velikih mestih uh, pridobivajo strukturno pomoč. Vendar pa to ni res moramo ljudem zagotoviti, da uh, kohezijska politika nikogar ne izpušča. In uh, o tem govori tudi poročilo naših dveh kolegov, ki sem ga prej omenila. Torej, treba je zagotoviti uh, usklajenost različnih skladov, kot je naprimer FEDER, tako da uh, bodo imeli od tega korist vsi. Uh, Potem poskrbeti je treba za razvoj podeželja, to je tudi eden od stebrov kohezije. Še enkrat, gospa komisarka, najlepša hvala za vaš angažma. Mislim, da smo vam res eh, veliko dolžni, veliko ste naredili za nas eh, in upam, da bo tako tudi še v prihodnje. Hvala. Hvala, kolega Landergrun zdaj dobi besedo. Gospod predsedujoči, kolegi in kolegice. Odbor regij bo danes sprejel celo vrsto mnenj, ki imajo opraviti s kohezijsko politiko. Jaz bi v zvezi s tem priporočala naslednje. Mislim, da obstaja veliko soglasje znotraj odbora regij, pravzaprav med regijami povsod po Evropi. Mesta in regije želijo imeti močno kohezijsko politiko. Kohezijska politika je naše glavne orodje, vse če želimo spodbujati naložbe in razvoj. Ne bomo predlagali nobenih bistvenih sprememb vašega dokumenta ali pa financiranja. Eh, želimo pa biti dosledni, jasni, predvsem pa se želimo posvetiti vprašanju izvajanja kohezijske politike. To je eh, del, ki se nas najbolj dotika, eh, torej lokalnih organov. Želimo si, da bi izvajanje temeljilo na lokalnih skupnostih. Številna mnenja si prizadevajo za više cilje, ko gre za varstvo podnebja. To vas verjetno ne preseneča. Eh, v luči tega, da so populisti na obeh straneh Atlantika raztrgali pariški sporazum. Istočasno pa nas eh, znanstveniki svarijo, da je že skoraj prepozno. Podnebne spremembe postajajo očitne za vse in mi, regionalni in lokalni organi, bomo morali upravljati z naložbami, ki bodo namenjene boju proti podnebnim spremembam. To je treba nujno vzeti resno. E, še ena pripomba v zvezi z evropskimi sredstvi, predvsem za kohezijskimi sredstvi, je naslednja. Biti moramo dosledni, zavzeti se moramo za uh, enakopravnost. Treba je spodbujati vse vidike enakopravnosti, predvsem uh, enakost moških in žensk ženske, ne glede na veroizpoved ali eh, etnično pripadnost, so žrtve diskriminacije, ko gre za dostop do evropskih sredstev. Zato se zauzemam za to, da bi imeli um, proračun, ki bo enakopravno porazdeljen na vse. Če tega ne bomo dosegli, bomo zamudili veliko priložnosti za inovacije in za nove oblike podjetij. Ne smemo pozabiti na enakopravnost. Hvala. Hvala. Pavel Branda zdaj dobi besedo. Dear commissioner uh, Kretsu, uh, it is Spoštovana komisarka Krecu, vesel sem, da vas lahko nagovorim uh, kot pripadnik skupine EKR uh, eh, in sem iz komisije Coter. Um, večkrat sva se videla že v zadnjem mandatu, ampak vseeno nam je vedno vesele, ko vas lahko pozdravimo tukaj. Torej, na mizi imamo predloge za kohezijsko politiko, sedaj smo v fazi priprav uh, in razpravljamo tudi o prihodnosti kohezijske politike. Zelo cenimo to, da ste nas v tem procesu obravnavali kot uh, eh, enako uredne partnerje, prisluhnili ste nam. Jaz sem bil uh, poročevalec za uh, projekte uh, People to People v čezmejnem sodelovanju. Komisija je upoštevala moje predloge uh, pri uh, svojih dokumentih. Tukaj gre samo za eno obliko sodelovanja, ki obstaja. No, ampak sedaj poteka zakonodajni proces, večjo vlogo bosta prevzela tako parlament kot tudi svet. In še vedno bomo potrebovali vašo pomoč. Tudi mi moramo biti še vedno kot enakovreden partner, biti vključeni v ta proces, predvsem v programski fazi in pa v fazi izvajanja kohezijske politike. Zagotoviti moramo, da bo denar na koncu šel tudi regijam in eh, mestom in da bomo s tem lahko pokrili naložbene potrebe eh, v regijah. To bo možno samo, če bomo tekom celotnega procesa spoštovali partnersko načelo. Še nekaj predlogov za prihodnost. Mislim, da moramo spremeniti način poročanja o rezultatih, o učinku kohezijske politike. Uh, Eh, dodana vrednost kohezijske politike je to, da doseže vsako najmanjšo občino v vseh kotih Evropske unije. To se dotika življenja skoraj vsakega evropskega državljana. Zato ni dovolj, da nekje obesimo evropsko zastavo ali pa da uh, zastavo uh, damo na na poster. Res moramo ljudem sporočiti, kakšni so učinke in rezultati kohezijske politike. Hvala, gospod McCarthy. Uh, uh, hvala lepa, spoštovana komisarka, gospod predsedujoči, člani odbora regi. Gospa komisarka, hvala lepa za vašo zavezanost boju za kohezijsko politiko kot eh, poročevalec za urbano agendo pozdravljam eh, predlog komisije, ki želi šest odstotkov BDP-ja nameniti razvojem in trajnostnemu razvoju ter novi eh, urbani pobudi. Urbana agenda predstavlja velik potencial, lahko bi izboljšali, kako naša mesta delujejo v prihodnosti. To je pravzaprav povezano z razpravo o prihodnosti kohezijske politike. Eh, partnerstva v okviru urbane agende so prinesla konkretne rezultate na podlagi več eh, plastnega upravljanja. Eh, to ni samo vaja iz mreženja, ampak ponuja konkretne rešitve za regije in mesta. Urbana agenda lahko pomeni tudi boljšo zakonodajo urbana partnerstva lahko prispevajo k oblikovanju politik, ki se bodo dejansko odzivale na potrebe državljanov. E, jaz sem bil včeraj na Dunaju, razpravljali, razpravljali smo na konferenci o e, stanovanski politiki in iz te konference je šlo, je izšlo res veliko dobrih predlogov. Ampak, e, če ne bomo sedaj ukrepali, bodo ti izgubljeni. Urbana agenda lahko poskrbi za gospodarske, eh, kulturne in okoljske povezave med mesti in regijami. Zato vas sprašujem, gospa komisarka, kaj menite o evropski urbani agendi um, onkraj konkretnih akcijskih načrtov? Zdaj pa Marko Markula, naš prvi podpredsednik. Um, Mr. President, uh, Madam Commissioner, dear Corina. Gospod predsedujoči, gospa komisarka, draga Korina, želel bi povdariti tri stvari. Torej, sedaj zastavljamo okvir za komponente financiranja v okviru kohezijske politike. Kohezijska politika je inštrument transformacije, prav tako pa gre za vsebino. In če si ogledamo lekcije, ki smo se jih naučili iz sedanjega programskega obdobja, so te naslednje. Kohezijsko politiko bi morali bolje integrirati tudi v druge inštrumente financiranja, recimo digitalna Evropa, obzorje za leto 2020 in tako naprej. Kohezijsko politiko bi morali bolj integrirati tudi na regionalni ravni, morali bi jo bolje uporabiti tudi pri javno-zasebnih partnerstvih. Kohezijska politika omogoča večje investicije in usmerjene ukrepe. In v zvezi s tem bi želel uh, eh, povdariti lekcije v zvezi za pametno specializacijo. Tukaj evropske regije sodelujejo bolj bolje kot kadarkoli prej. No, pomembno pa je tudi vprašanje, kaj pomenijo čezmejni projekti. Eh, ja, tukaj treba upoštevati tudi eh, kopensko-morske projekte. Ta element je torej treba obdržati. In pa potem komponenta 5. Tukaj gre za pomembno inovativno medregionalno sodelovanje. Če bo rezultat pogajanj to, da bo ta komponenta izginila, bo nažalost izginil tudi cilj. Treba je najti dobro rešitev za vse komponente, tako da bodo zastopane vse dimenzije, uh, regije, ki so vodilnega pomena, ko gre za sodelovanje med, in, med regijami in mesti, med kopnim in morjem, eh, morajo še naprej eh, si prizadevati za vse cilje, ki jih želimo doseči. Gre recimo za eh, tisočletne cilje ZN, gre za podnebne spremembe, tukaj bi lahko dosegli še veliko več. Hvala lepa. Še pet kolegov dobi besedo povedati, želim, da dobi vsak minuto. Ga malo alar bo začel. Gracias, Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospa komisarka, lepo pozdravljeni tukaj med nami. Eh, vaša prisotnost kaže na to, da ste zelo uh, zavezani regionalni politiki in odboru regi. Jaz se strinjam z številnimi predlogi gospe Marini in gospoda Šnajderja, ko gre za politiko teritorijalnega sodelovanja, predvsem ko gre za čezmejno sodelovanje ali pa ko gre za demografsko politiko. Ampak želel bi se osredotočiti na vprašanje, ki prizadene Galicijo, mojo regijo v Španiji. No in tudi druga regija se, druge regije po Evropi so se znašle v istem položaju. Torej, kljub uh, temu, da se je naš BDP uh, zvišal za 10 odstotkov, prišli smo iz uh, prehodne regije v razvito regijo. Um, vse je. se je naš življenjski standard znižal za 40 odstotkov. In to zato, ker smo prešli iz eh, skupine manj razvitih držav v skup, regiji v skupino bolj razvitih regij. Torej, naš BDP se je zvišal, naš življenjski standard pa se je znišal, kar pravzaprav ni v skladu z načeli kohezijske politike. No, sedaj sodelujemo z poslanci, z Evropskim parlamentom. Zauzemamo se za to, da nobena regija, ki preide v naslednjo kategorijo, ne bi izgubljala sredstev. Birgit Ronin. Hvala lepa, gospa Krecu, tudi jaz se vam zahvaljujem za to, da se zauzemate za kohezijsko politiko in za to, da ste danes tukaj. Štiri točke bi želela omeniti. Prvič, tudi za mojo regijo je izredno pomembno, da ostane delež sofinanciranja eh, stabilen, ne bi smel pasti pod 70 odstotkov. Gospod Šnajder je rekel, da tudi pri nas obstajajo velike razlike med posameznimi regijami. Druga točka, jaz se zauzemam za N plus 3, kajti za projekte potrebujemo dolgoročno vizijo, dolgoročno načrtovanje. Tretja točka. Moja zvezdna dežela je že v prejšnjem programskem obdobju imel eh, program, ki je bil sofinanciran iz eh, sklada za razvoj podeželja in pa iz socialnega sklada. Eh, Kaj ti naša regionalna politika je na ta način bolj integrirana? Ehm, zato bi morali v kohezijsko politiko spet vključiti tudi socialno politiko. Potem eh, še naslednja točka, treba je podpreti programe Interrekti, namreč lahko presegajo meje, krepijo evropsko idejo. Govornica je bila prekinjena. Gospod Droba. Uh, gospa komisarka. Zanima me uredba o splošnih določbah, ki predlaga, kjer naj bi DDV bil upravičen do, prav, do povračila samo v primeru projektov, ki so vredni več kot pet milijonov. To bi lahko privedlo do zmanjšanja privlačnosti teh programov, predvsem, ko gre za strateške infrastrukturne projekte. To povdarja tudi mnenje eh, odbora regi. Ne, ne vračilo DDV-ja v kombinaciji z nizko stopnjo sofinanciranja bi lahko pomenilo nižjo konkurenčnost um, kohezijske politike. In to bi lahko pomenilo tudi, da bi prosilci razbili projekter, jih razdrobili, zato da ne bi dosegli petih milijonov. Zato me zanima, kaj je bila motivacija komisije za ta predlog in uh, kaj, bi la, kaj bi vas lahko pripričalo v to, da bi obdržali sedanja pravila v zvezi z DDV. Mikaela Faneli je naslednja. Grazie, predsednik. Grazie ancora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 Mi bi si seveda želeli uh, stvari še izboljšati v naslednjem programskem obdobju. O ciljih smo govorili tudi, je govora tudi v naših mnenjih, ki jih bomo danes uh, sprejeli. Upam, da jih bomo sprejeli bolj ali manj soglasno. Eh, regije so pomembno prispevale k temu delu. Upam, da boste sprejeli tudi naše predloge. Nekateri so že omenili pomen eh, urbane agende. To je zelo pomemben eh, program, ki ga je treba okrepiti. znotraj uredb o razvoju podeželja, obstaja tudi poglavje o tem. Vaš čas je potekal. Gnato ja, da agenda rurale, grazie. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπο, σας ευχαριστούμε πολύ για τις πράγματα. Χαλά λίπα. Hvala, gospa komisarka, za vašo pomoč. vi ste zelo učinkovito sodelovali z nami in zato smo dosegli rezultate, ki smo jih dosegli. To so bili cili, ki so se v preteklosti zdeli nedosegljivi. Nova kohezijska politika mora biti izvedljiva in prinesti mora rezultate, biti mora učinkovita in zazrta v prihodnost. To ne more biti samo politika sedanjosti. Potrebujemo politike, ki mm, ne bodo predstavljale preveč administrativnih bremen. Predvsem pa moramo biti sposobni delati hitro. Čim hitreje je treba ustvarjati delovna mesta in potrebujemo likvidnost za realno gospodarstvo. Za vse to pa moramo slediti motu, bodimo sprememba, ki jo želimo videti v Evropi. Parol, me, uh... Žal mi je, da sem vam moral eh, takole jemati besedo, ampak ni bilo druge izbire, eh, ker vas je bilo veliko. Zdaj pa bom besedo kar predal nazaj komisarki gospe Korini Krecu, da odgovori na vse to, kar ste eh, vi sprožili kot svoje vprašanja in pa pripombe. Hvala. Eh, zelo zanimivo je bilo slišati vaša mnenja. Te razprave so tekle že več let, podpirali smo se vse čas na eh, lokalni ravni, ko je šlo za lokalni razvoj. Včasih pa smo imeli tudi drugačen pristop in skušala bom odgovoriti na določena vprašanja, ki so se pojavila danes. Um, tako bom tudi razložila predlog, ki ga je komisija poslala parlamentu in svetu 2. maja. No, rada bi povedala, da je to predlog Evropske komisije, ki je zdaj v rokah so zakonodajalcev, torej parlamenta in sveta. Če želite kaj iz tega predloga spremeniti, Eh, se morate povezati s člani Evropskega parlamenta, pa tudi z vladami svojih držav članic, eh, naprimer s predsedniki vlad, eh, predsedniki držav in vlad, torej, ki vas zastopajo v svetu. Kot dobro veste, potekajo v teh institucijah zdaj razprave. Imeli smo v petek Evropski svet eh, z 28 ministri za kohezijsko politiko. No, tudi v Evropskem parlamentu se še pogovarjajo o številnih eh, teh temah. In upam, da bomo na koncu prišli do eh, zelo močnega mnenja, ki bo v korist kohezijski politiki. sama vedno zelo pozdravljam sodelovanje med Evropsko komisijo in odborom regij. Zdaj pa bom odgovorila na vaša vprašanja, na vsako posebej bom skušala. Potem programiranje 5 plus 2, to je bilo omenjeno tukaj. Vem, da imate vi še nekaj pridržkov, ampak naša stališča si niso več tako oddaljena. Kolikor vem, zelo podpirate načelo prožnosti, zato da se v nujnih okoliščinah eh, lahko stvari hitro izvajajo. Upam, da bomo to načelo fleksibilnosti uspešno spravili v prakso. Naš predlog je, da imamo pregled. Kot je rekel gospod Schneider, naš namen ni, da bi uh, začeli čisto od začetka po petih letih, Imamo namreč že projekte, ki delajo v okviru različnih programskih obdobij. Mm, če pa imamo različne potrebe ali pa v petih letih ne moremo uporabiti vsega denarja, pa lahko te transferje um, med programi zelo olajšamo. Uh, to je torej logika, ki je v ozadju našega predloga 5 plus 2. Potem predhodno financiranje, tukaj sem si tudi zapisala vaše skrbi. Mislim, da je to zelo pragmatičen odgovor. To nam omogoča, da bomo lahko nadaljevali eh, s porabo denarja eh, kljub manjšemu proračunu. Poleg tega spodbujamo tudi lastništvo eh, nad projekti na terenu. Imamo pa tudi predlog za sofinanciranje. In to pravzaprav ni nič novega. Želimo se samo vrniti na raven pred krizo, ko smo imeli isto stopno sofinanciranja. Mislili smo, da z manjšimi proračuni, kakršne imamo zdaj, in po toliko letih gospodarske rasti, da se že lahko vrnemo na predkrizne ravni. Ampak vidim, da obstaja še nekaj nasprotovanja našemu predlogu, tako tukaj kot v Evropskem parlamentu. Potem glede tematske koncentracije. Tukaj obstaja potreba, da se osredotočimo na določene prednostne naloge, predvsem na rast in delovna mesta. Nismo še naredili dovolj. Mm, in zagotoviti moramo, da bodo naše regije konkurenčne za eh, gospodarstvo jutrišnjega dne. In zato se je treba usredotočiti na gospodarstvo, pa tudi na okolje. Zagotoviti je treba eh, nizkooglično gospodarstvo. Komisija je prejšnji teden sprejela sporočilo Čisti planet za vse. Tematska koncentracija predlaga tudi prožen sistem, kategorije so zdaj širše kot v prejšnjem obdobju in uh, zdaj je na državah, članicah in regijah, da definirajo te kategorije. Tako bo tudi lažje premikati sredstva znotraj širših območij. Pokriva se zdaj tudi večji nabor področji in tematik potem n plus 2. Mi smo izvedli postopek ponostavljanja, kar bo olajšalo izvajanje. Deležni smo bili kar nekaj kritik glede zamud, eh, predvsem, ko gre za ponostavljanje pri eh, eh, določanju sredstev in pri rokih. Eh, mislim, da bo veliko lažje doseči N plus 2. Če bi se vrnili na N plus 2, bi mm, vse skupaj postalo lažje, to je omogočila tudi eh, poenostavitev. Vrnitev na N plus 2 bi bila dobra tudi za ugled naših politik, ki jih eh, v zadnjih letih tako napadajo. Kar se tiče interrega, Povsem se strinjam z vami, da je to pomembno vprašanje. 30 milijonov državljanov to zadeva, to so ljudje, ki živijo na mejah in ki zelo podpirajo čezmejno sodelovanje. Sama sem obiskala regijo Karla Heinze, to je regija treh držav, tromeja torej, in tam izvajajo čezmejno sodelovanje. Potem vem, da obstajajo skrbi v zvezi uh, s pomorsko dimenzijo. Predsednik Azorov je tudi uh, se sestal z mano in prejšnji teden smo na kanarskih otokih razpravljali o teh težavah. Rada bi tukaj pred vami tudi jasno povedala, da je komisija eh, močno zavezana tudi pomorskemu sodelovanju. Kar se tiče drugih zadev, naprimer urbane agende in drugega, pa naj povem naslednje. Uredba v skupnih določbah ima nove cilje, skupne cilje, namreč, da bo Evropa postala bližja državljanom, da se bomo bolj osredotočali na eh, mestna, obaljna območja in druga območja prek večsektorskega pristopa in medsektorskega sodelovanja. V novem predlogu bo vsaj šest odstotkov sredstev iz eh, RDF eh, namenjenih razvoju mest. Zelo pomembno je, da mestom in županom omogočimo, da oblikujejo svoje lastne strategije. Vi bolje veste kot mi tukaj v Bruslu in tudi bolje kot vedo v prestolnicah, kaj regije potrebujejo in česa ne. Um, zakaj pa pravzaprav gre pri urbani pobudi, pobudi urban? Torej. Gre za nov celovit pristop, eh, ki povezuje različne urbane pobude um, in vse skupaj posredno vodi oziroma upravlja tudi komisija. Mi bi radi skupaj združili programe in instrumente, kot naprimer eh, dejavnosti za urbani razvoj, potem uh, Um, kapacitete mest eh, in tako naprej. To je načrt, eh, ki ga bomo upravljali posredno, eh, podobno kot doslej Urban Innovative Actions. Zdaj imamo v DG regijo eno skupno točko, tako da to področje ni več razdrobljeno med različne generalne direkcije. Obrnite se torej na DG regijo, če vas zanima kaj v zvezi s tem. Potem DDV, um, ehm, določbe v zvezi s tem so med leti 2014 do 2020 eh, ustvarili nekaj um, negotovosti, nekaj nejasnosti. Šlo je za nacionalna pravila glede DDV-ja. Te določbe so zadevale torej um, nacionalna pravila in eh, ustvarila se je nejasnost, eh, kdaj pride do upravičenosti za poračilo DDV in kdaj ne. Mi želimo poenostaviti vse za uporabnike in pa za organe programiranja, tako da smo zato določili mejo petih milijonov. Ehm, za tiste, ki so pod to mejo, eh, upravičenost velja, za druge ne. In to ne bo več odvisno od zakonodaje o DDV. Večina je podprla te projekte in večina projektov je tudi pod to mejo petih milijonov. Tako da bo to prineslo poenostavitve za večino upravičencev. Istočasno pa um, imamo tudi projekte nad petimi milijoni ki niso več upravičeni, ampak tukaj pa smo želeli zagotoviti tudi ustrezno kohezijsko politiko oziroma proračun kohezijske politike eh, za to področje. Dobro je, da imamo v okviru uredbe v skupnih določbah tudi mm, določbe oziroma horizontalna načela o enakosti. Eh, moramo povedati, da so ta načela takšna, da jih je treba spoštovati v vsakem primeru. To velja tudi v akiju za vse države in pa zapisano je tudi v listini o temeljnih pravicah. Tako da je o teh stvarih treba govoriti. Ne želimo, da se da mu to samo omenja na začetku, to je treba tudi dejansko spraviti v prakso pri izvajanju projektov. In vaša ideja se mi je zdela zelo zanimiva, da bi imeli nek temu posvečen sklad. Veliko volitev bo potekalo naslednje leto, vključno z lokalnimi volitvami. In eh, morali bi izvajati kampanjo tudi za večjo udeležbo žensk v javnih upravah. Eh, več žensk se ne odloči za položaj župan ali svetnic. In želimo si naslednje leto izvajati torej to kampanjo o večji udeležbi žensk. Kar pa se tiče Brexita, mislim, da zelo dobro veste, da je komisija podala predlog o izstopu, tako da zdaj čakamo na odločitev parlamenta v Združenem kraljestvu. Situacija je žalostna. Imeli smo politiko, um, ki sta jo uvedli leta 1975 Italija in eh, Združeno kraljestvo, ko so se zaprli določeni rudniki. Zdaj pa moramo pogledati, kako bomo um, skupaj nadaljevali po tej poti, um, torej 27 držav članic, ki bodo ostale, ali pa um, skupaj z Združenim kraljestvom, če se stvari ne bodo iztekle tako, kot se zdaj predvideva. Počakati moramo na rezultat um, glasovanja v britanskem parlamentu. Mi bomo še nadalje proučevali to, kako prilagajati naša sredstva, kako izvajati programe. Vesela sem, da nas podpirate pri procesu poenostavitev. Štiri leta namreč že poslušam iste pritožbe. Ne glede na to, kam grem, se pritožujejo o kompleksnosti in birokraciji. Več kot 18 eh, ukrepov poenostavitev je bilo predlaganih. Veselime, da nas podpirajo oziroma da nas podpirate vi. Pomembno pa je, da takšno podporo pridobimo tudi v državah članicah. In tudi, če bi se količina uh, vse dokumentacije zmanjšala za polovico, bi še vedno uh, ljudje imeli veliko mm, dela, veliko upravnih postopkov, ki bi jih morali upoštevati. Uh, in upam, da nam bo uspelo vse skupaj ponostaviti. E, tudi name in Evropsko komisijo lahko gledate kot na prijatelje. Ampak e, lahko vam pa povem, da e, imamo malo manevrskega prostora, veliko je izzivov, veliko um, novih tem se pojavlja. Ampak naj vam zagotovim, da si bom sama vedno prizadevala za dogovore z vami. Ravno kar prihajam z eh, kolegija, kjer je bila prisotna romunska vlada, vsi upamo, da bo večletni finančni okvir za naslednje obdobje sprejče pred evropskimi volitvami tako se bodo vsi programi lahko dejansko začeli izvajati 1. januarja 2021. Ne vem, če so se države kaj naučile iz lekcij preteklosti. Če bomo začeli postopati šele po evropskih volitvah, bo spet prišlo do zamud pri sprejemu zakonodaje in izvajanje projektov se bo začelo kasneje. Torej, spet bomo imeli zamude. Mislim, da potrebujemo skupni cilj, biti moramo to skupno bitko, da bomo do večletnega finančnega okvira za naslednje obdobje prišli še pred evropskimi volitvami. Rada bi eh, tudi čestitala vsem poročevalcem. Zahvaljujem se vam za poročila. Vem, da se borite tako kot mi za politike, za vse regije torej za sodelovanje med regijami in za dolgoročno vizijo, ki bo pomagala regijam pri modernizaciji, pri prehodu na zeleno gospodarstvo in pri enostavnejšem upravljanju. Vsem skupaj se zahvaljujem, gospod predsednik. Hvala za vaše delo. Upam, da bomo skupaj v zadnjih mesecih tega mandata še veliko dosegli. Mislim, da je to zadnje srečanje v tem letu, tako da vam želim tudi lepe praznike. Spočite si, uživajte vam in vašim družinam, pa tudi želim vse najlepše. Eh, potem pa se bomo spet eh, skupaj trudili še naprej za to, da ljudem po Evropski uniji zagotovimo boljše življenje. Merci beaucoup, madame la commissaire. Hvala, gospa komisarka. No, razprava je bila res dobra, s tem smo začeli naše današnje delo. In uh, vi ste eh, nam že dali nekaj izhodišč uh, za nadaljevanje našega dela po božičnih počitnicah. Um, končati pa bo treba tudi tisto, kar smo skupaj že začeli. Hvala. Thank you. chers collègues nous abordons Dragi kolegi, gremo naprej po dnevnem redu. Sporočila predsednika, najprej vam moram povedati, da imamo nagrado za podjetniško regijo um, v letu, torej najboljšo regijo. Um, Zdaj eh, eh, se je to začelo v Gracu prejšnji teden, gre pa za to, da se nagradi podjetniškega duha in pa politike, ki so eh, ugodne za MSP-je. Ehm, to tudi daje večjo vidnost našim območjem in regijam in zato vse skupaj spodbujam, da kandidirate za takšno regijo. Ta eh, nagrada oziroma ta proces je namenjen vsem regijam, eh, tudi mestom, občinam, obmejnim regijam. Kandidature lahko vložite do 27. marca 2019. Informacije o tem pa boste našli ob vhodu v našo dvorano. Eh, našli boste tudi koledar naših sestankov za leto 2019. Vašo pozornost bi rad uh, usmeril predvsem na 14. in 15. marec 2019. Takrat bo potekal vrh eh, regij in mest v Bukarešti v Romuniji. Eh, že zdaj vas prosim, da si rezervirate ta dva dneva eh, v svojih agendah. Potem boste našli v svojih dosejih tudi dva dokumenta v zvezi z IT, torej informacijsko tehnologijo. Ehm, vaše podatke bomo potem analizirali, oziroma to, kar nam boste vi sporočili eh, v zvezi z informacijskimi tehnologijami, da le te potem izboljšamo. Potem imate pa tudi eh, en prospekt eh, v zvezi z informacijsko tehnologijo v naši hiši. To so ta moja sporočila, ki sem vam jih želel podati na začetku zasedanja. Zdaj pa mislim, da smo že kar dobro začeli in gremo takoj na naše vsebinske razprave, predvsej mnenje pred nami. Kar takoj bomo začeli z enim zelo pomembnim mnenjem. In sicer gre za uredbo v skupnih določbah, Tukaj imamo dva poročevalca, gospa Katjuša Marin in gospod Mihajl Šnajder, kar takoj eh, vama dajem besedo. signor presidente eh, onorevoli colleghi hvala predsednik hvala članom in članicam. najprej eh, se želim zahvaliti eh, vsem vam. kot veste sva to mnenje pripravila skupaj z gospodom schneiderjem tako da se tudi njemu zahvaljujem za odlično sodelovanje več mesecev sva eh, skupaj delala, zahvaljujem se tudi eh, vsem strokovnjakom in pa članom komisije Koter za soglasno podporo najnega mnenja. Zdaj to obravnavamo na plenarnem zasedanju. Uspelo nam je pripraviti kakovosten dokument, ki izraža skupno stališče vseh članov odbora regij. Mislim, da um, to ni samo priznanje za najno delo, ampak tudi za pomen tega dokumenta. To je ključen dokument, ker je tudi uredba za lokalne in regionalne organe zelo pomembna v zadnjih eh, mesecih in letih. Eh, smo delali tudi z zavezništvom za kohezijo, ki je bilo ustvarjeno zato, da se kohezijsko politiko zagotovi za vse regije v Evropi. Prek tega mnenja sva s kolegom osvetlila določene ključne točke v zvezi z zakonodajnim procesom in pa političnimi priporočili. Izhajala sva iz dela komisije. In ugotovila sva še enkrat več, kako pomembno je, da uh, kohezijska politika postane čim bolj vidna in um, prepoznavna za državljane. Zagotoviti moramo, da bo ta politika pomagala državljanom in lokalnim skupnostim. In, uh, če lahko za nje kaj naredimo, potem je to, da res v polni meri izkoristimo kohezijsko politiko. 78 predlogov sprememb eh, je bilo vloženih, 30 političnih priporočil eh, sva tudi dobila in potem sva to vključila v eh, poročilo. Zagovarjava to, da bi kohezijska politika morala biti namenjena vsem regijam in da mora vse skupaj izhajati iz treh vrst upravičencev. Upam, da bodo ti predlogi upoštevani v naslednjih mesecih. Naprimer, ko bomo obravnavali tudi sklad za kmetijstvo in razvoj podeželja. Eh, želimo si integriranega pristopa tudi med eh, strukturnimi in investicijskimi skladi in kohezijskim skladom, potem Evropski um, socialni sklad plus je tudi ključen del evropske kohezijske politike. Na katere eh, točke nas pri vsem skupaj še bolj zanimajo? Ideja je v tem, da se zagotovi neko strategijo za dolgi rok. Eh, potrebujemo trajnostne cilje. Veliko sva se ukvarjala tudi s poenostavljanjem. Nekatere točke so že bile vključene, eh, pri drugih pa bi lahko še več naredili. Eh, želimo tudi razviti lokalne skupnosti, ki so končni upravičenci. Eh, to so lahko državljani, podjetja ali pa lokalne skupnosti, ki morajo imeti dostop do sredstev. In eh, najn predlog se osredotoča tudi na to. Mislim, da je pomembno, da ne pridemo nazaj na N plus 2. Ostati moramo pri pravilu N plus 3. S tem se omejuje administrativno breme, manj je birokracije. In v svojem mnenju sva tudi povdarila mnenje, ki ga je pogosto že izrazil odbor regij, namreč, da eh, makroekonomsko pogojevanje za kohezijsko politiko mora biti tudi predmet obravnave. Potrebujemo partnerstvo v okviru evropskega semestra. skupaj uh, sva um, prinesla različna mnenja, ki so bila izražena, upoštevala sva vse, ne samo predlog komisije, uh, ampak je bilo pomembno prisluhniti tudi političnim priporočilom, potem uh, politično mnenje odbora regiji sva skušala uh, vključiti v to poročilo. To je zakonodajni okvir ki nam je sicer nasplošno všeč, ampak želimo ga pa še dodatno izboljšati. Kot smo govorili že s komisarko Krecu, skušamo zagotoviti to, da bo odbor regij zastopal interese eh, lokalnih in regionalnih skupnosti. In želimo tudi to, da bi pač vsi imeli korist od eh, kohezijske politike. Hvala za vaše sodelovanje, za vaše prispevke in vašo pozornost. Gospod Schneider, soporočevalec. Hvala, gospod predsednik, hvala prejšnji govornici, hvala tudi strokovnjakom, sekretarjatu in tistim, ki so vložili predloge sprememb oziroma amandmaje. Strinjam se z vsem, kar ste povedali, tega ne bom ponavljal. Omenili ste glavne točke, ki jih zagovarjava skupaj najbolj pomembno je, da smo zadovoljni s tem, kar je pred nami, ampak imamo vseeno nekaj konkretnih predlogov amanmajo, kjer pa nismo zadovoljni in razprava za komisarko Krecu ni predstavljala velikega premika, ni popuščala, ampak dejala je, da zdaj ona ne drži v rokah niti to sta zdaj svet in parlament. Svoje predloge moramo zdaj nasloviti na svet in parlament. Torej, dobro je, da je parlament preložil glasovanje. Ne bodo glasovali decembra o strukturnih skladih, ampak šele januarja v pristojnem odboru. Več kot 3000 predlogov sprememb je tam v igri na plenarnem zasedanju pa naj bi to sprejeli aprila. Še vedno imamo čas torej govoriti s poslanci. In naj izpostavim najbolj pomembne točke. N plus 2, N plus 3. Mi smo za N plus 3. So financiranje. Smo proti temu, da bi zmanjšali stopnje sofinanciranja. 70 odstotkov, to je tisto, kar zagovarjamo mi, kar zadeva prehodne regije. Zakaj? Želimo, da bi kohezijska politika in strukturni skladi delovali učinkovito v naslednjem obdobju. In če bomo obdobje skrajšali in če bomo zmanjšali stopnjo sofinanciranja, bomo v bistvu poskrbeli za to, da ne bo kohezijska politika tako uspešna, kot je bila v tem obdobju. Pa že v tem obdobju smo imeli kar nekaj težav. Torej, v tem obdobju bi tako na, rekoč programirali probleme za naslednje obdobje. In še slednji problem je širina uporabe. Dodatni kazalniki, ne samo BDP, to je koncept, ki svo, smo ga razvili tukaj, kolega Marini je bil vključen v to, vendar niso vključeni demokratični problemi, ki jih imajo številne evropske regije. Demokratični problemi so ovira pri krepitvi konkurenčnosti in predstavljajo tudi oviro pri rasti. Gre torej za oviro pri tem, čemu naj bi bili namenjeni strukturni skladi. Če imamo demokratične probleme in če se to ne upošteva pri porazdelitvi sredstev, je to velika napaka, kajti to je v bistvu namen strukturnih skladov, zato upamo, da bo tukaj prišlo do izboljšav. Zdaj pa še poenostavitev. Priznam, komisija je pripravila dobre predloge v zvezi z poenostavitvojo, z lajšanjem birokracije. In uh, delno se že kaže naše sodelovanje v delovni skupini. Marca smo podali predloge, maja je komisija sklenila svoje predloge in upoštevali so že naše mnenje. Ampak to ne gre dovolj daleč. Z skupnim mnenjem predstavljamo kar nekaj konkretnih primerov in te primere smo dobili iz prakse, ne od politikov, kako bi lahko še bolje zmanjšali birokracijo. No, iz prvih krogov pogajanj pa zdaj slišim, da zlasti države članice, podajajo kar nekaj predlogov, ki bi pomenili, da bi spet bilo več birokracije. Komisija je torej poskusila zmanjšati birokracijo, v pogajanjih pa se spet poskuša uvesti več pravil. To je napačna pot. Mi menimo, da bi morali poskrbeti za manj birokracije, za poenostavljanje in obstaja nevarnost, da v pogajanjih ne bo prišlo do tega, ampak prav do nasprotnega. V tem obdobju bi se potem pojavil problem, ker ne bomo delali konceptualno, ker se bo treba spopadati z obrazci in formularije. To so tiste glavne točke, kjer se še moramo boriti, kjer moramo govoriti z poslanci in državami članicami, če želimo doseči skupni cilj, da bi se strukturni skladi v naslednjem obdobju bolje uporabljali. To pa bo veliko težje, če ne bo večletni finančni okvir sklenjen pravočasno in če ne bomo pravočasno poskrbeli za porazdelitev strukturnih skladov. Vsi moramo biti aktivni, vendar priznam, da nismo preveč eh, optimistični, vseeno pa hvala vsem, opravili smo izjemno delo in če bomo danes z veliko večino sprejeli to mnenje, bo to seveda vpliv tudi na druge institucije, če bomo rekli, pogledajte, to je soglasno mnenje regionalnih in lokalnih oblasti v Evropski uniji. Hvala. Hvala lepa. Želi še kdo besedo v razpravi? Mislim, da smo razpravo imeli v prisotnosti komisarke, tako bi lahko rekli. Prav se strinjate? Dobro, amandmaji, Am tri imamo, amandma ena, kdo je za, proti, zavrnjeno. Amandma dve, kdo je za, proti, zavrnjeno. Tri, kdo je za, proti, zavrnjeno zavrnjeno. Prav, končno glasovanje, kdo je za to mnenje, proti, vzdržani, sprejeto, soglasno, čestitke poročevalcema za opravljeno delo. In čestita ima, ima tudi za delo, ki ga bosta še opravila v prihodnosti. Zdaj pa šesta točka, predlog uredbe o Evropskem socialnem skladu. Plus. Poročevalec je gospod Munco, ki nadomešča poročevalko Dias Pačeko. Izvolite. Monsieur le rapporteur, vous avez la parole. Gospod poročevalec, izvolite. Buenas tardes a todos y a todas. Pozdravljeni vsi skupaj, hvala gospod predsednik, govoril bom v imenu Susane Dias, ki danes ni mogla priti sem. Ehm, Za naju dva je bila velika čast, da sva pripravila to poročilo v tesnem stiku s eh, političnimi skupinami, posameznimi člani in pa tudi različnimi akteri. Eh, Evropski socialni sklad Plus je vsekakor zelo pomemben eh, za nas, lokalne in regionalne skupnosti v Evropi. Ta sklad je namreč eden ključnih instrumentov Evropske unije za vlaganje v ljudi. Osnutek je bil uh, predstavljen že v komisiji Kotr oktobra. Um, bil je tudi sprejet z veliko večino. Danes pa vam to poročilo predstavljam še tukaj. 46 eh, priporočil je bilo podanih, eh, poleg tega pa še 32 političnih eh, priporočil. Zelo na kratko bom predstavil glavna sporočila eh, okrog katerih je strukturirano to mnenje. Zdi se nam pomembno, da tradicionalni cili socialnega sklada, da so namenjeni predvsem trgu dela in izobraževanju. Torej, te cilje pa moramo dopolniti z novimi cili, e, ki zadevajo zdravstvo, vključevanje migrantov, e, zmanjšanje revščine in tako naprej. Imamo pa v tem poročilu tudi izraženo skrb zaradi uh, možnih finančnih težav, namreč uh, sredstev naj bi bilo manj, ciljev pa več. Imamo cilj socialne vključenosti in pa pomoči, najbolj pomoči potrebnim. In želimo si, da bi ti uh, cilji uh, oziroma samo izvajanje proračuna bilo bolj fleksibilno. Uh, to besedilo zahteva tudi eh, večjo povezanost eh, ciljev med seboj. Tako da ta sklad ne postane eh, neko sredstvo sektorske politike, ampak da gre tukaj za medsektorsko sodelovanje in izraz kohezijske politike. Treba je posebej upoštevati tudi vlogo manj razvitih regij in pa najbolj oddaljenih regij. S tem je povezan člen 174 pogodbe. Gre za gorske regije, otoške regije, mejne regije in tako naprej. Lokalni in regionalni organi so tudi premalo vidni. To je jasno izraženo v tem mnenju treba je bolj poudariti pomen eh, teh eh, lokalnih in regionalnih uprav pri eh, upravljanju sklada. Mm, ljudje, ki so zaposleni v teh lokalnih in regionalnih organih, imajo največ izkušenj in treba se je prilagoditi tudi strukturam posameznih držav, še posebej, ko so države zelo um, decentralizirane želimo s tem skladom upravljati tako, da eh, bo prispeval k bolj enakopravni družbi in k vlaganju v ljudi. Še posebej pa je treba pomagati tistim, ki jih je kriza najbolj prizadela. Eh, verjamemo, da bo to prispevalo tudi k eh, večji naklonjenosti evropskih državljanov Evropski uniji. In zato se še posebej osredotočamo na Eh, invalidne osebe, otroke in najbolj ranljive skupine. Pomembno se nam zdi zaposlovanje mladih. Temu je treba nameniti ustrezno pozornost eh, prek ukrepov za podporo zaposlovanju mladih. To mora pokrivati ta sklad, hkrati pa mora upoštevati tudi statistične podatke na lokalni in regionalni ravni. Mm, Kaj ti lahko bi obstajali in dejansko obstajajo tudi regionalne razlike znotraj posameznih držav. Poleg tega se sklad bolj odpira socialnim inovacijam, nam se to zdi zelo pomembno in tudi zelo obetavno kot nova linija za delo na področju socialnih politik. Poleg tega v skladu s predlogi skupin želimo, da socialni sklad plus prispeva tudi k trajnostnim ciljem. Um, želimo, da sklad eh, neposredno prispeva k temu. Eh, vseh se nas eh, ti cili tičejo tako na lokalni, regionalni, nacionalni in evropski ravni. In še nekaj za konec. Takoj, ko sva s kolegico začela pripravljati to poročilo, sva si že zastavila, da bo to besedilo v eh, središču ohranilo ljudi, otroke, mlade, eh, zdravstvo za naše državljane, potem eh, ranljive skupine, migrante. Želimo tudi, da bi sklad prispeval k izvajanju politik strani lokalnih in regionalnih organov, torej da bi se njegovi učinki poznali v naših regijah. S kolegico smo upoštevali prispevke vseh eh, skupin, eh, skušala sva odraziti različna mnenja v tem mnenju, ki je zelo relevantno. Mnenje je zelo pomembno za vse lokalne in regionalne oblasti in eh, želela sva, da bi bilo to mnenje sprejeto s kar največjo večino. Hvala lepa. Kdo želi besedo v razpravi? Nihče mislim tudi, da smo te teme obravnavali v razpravi, ki smo jo imeli. Prav, amandmaji, mislim, da jih je nekoliko več kot pri prejšnjem mnenju. Predlagam, da v amandmajih 1 in 2 glasujemo v svežnju, ni nihče proti, kdo je za, proti, sprejeto. Amandma 3, ki zadeva tehnični popravek, kdo je za, proti, sprejeto. Štiri, kdo je za, proti, sprejeto. Predlagam glasovanje v svežnju v zvezi z 5 in 30. Kdo je za, proti, vzdržanica vrnjeno. Zdaj pa šest. Kdo je za? Pet ni bil sprejet. Šest. Kdo je za? Proti. Sprejeto. Sedem. Kdo je za? Proti. Zavrnjeno. Osem. Kdo je za? Proti proti sprejeto. Pri amandmaju 9 poročevalca in 31 predlagam glasovanje o svežnju. Prav, kdo je za? Proti sprejeto. 9, 31, 32 in 34 so tako brezpredmetni. Amandma 10. Kdo je za? Proti? Sprejeto. 11. Kdo je za? Proti? Zavrnjeno zato moramo glasovati o amandmaju 12, kdo je za, proti, sprejeto, predlagam glasovanje v svežnju 13 in 14, kdo je za, proti, sprejeto, 15 brezpredmeten, 16, kdo je za, proti, zavrnjeno, 17, kdo je za, proti, sprejeto, 18, kdo je za, proti, sprejeto, 19, kdo je za, proti, sprejeto, Ne, preverimo elektronsko. Glasujemo. Le vote est clos. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 20, kdo je za? Proti sprejeto. 21, kdo je za? Proti. Glasujemo elektronsko. Glasujemo. Thank you. Le vote est clos et konec glasovanja zavrnjeno. 22 in 23, kdo je za, proti, sprejeto. Zdaj pa 24 poročevalca, če bo sprejet, bodo odpadli 24, 25, 26 in 27, kdo je za, proti, sprejeto. 28, 29 skupaj, kdo je za, proti. Sprejeto. Amandma 35. Kdo je za? proti zavrnjeno, 36 to je za, proti glasujemo elektronsko. Glasujemo. Zahvaljujem. Le vote est clos et la... Konec glasovanja. Zavrnjeno. 36. Kdo je za? Proti? Zavrnjeno. 38. Kdo je za? Proti? Zavrnjeno. 39. je... Bo... 39, kdo je za, proti, zavrnjeno. 40, kdo je za, proti, zavrnjeno. 41, kdo je za, proti, zavrnjeno. 42, kdo je za, proti, zavrnjeno. 43, kdo je za, proti, zavrnjeno. solo quiero eh, señalar opozoril bi da bi pri teh socialnih kazalnikih ki jih moramo upoštevati poleg eh, BDP ja in drugih gospodarskih kazalcev eh, bodo torej ti kazalniki postali vedno bolj pomembni v prihodnosti No, ampak, ko govorimo recimo o integraciji migrantov, ni dovolj, da upoštevamo številko neto, torej tih, ki odhajajo in ki prihajajo. Eh, vključevanje zahteva tudi izobraževanje, stanovanja, izobraževanje, zato je tudi to treba pri tem upoštevati. Hvala nihče drug ne prosi za besedo. Kdo je za? Proti? Glasujemo elektronsko. Le vote est clos et l'amendement. Konec glasovanja sprejeto. 44, kdo je za, proti, sprejeto. 45, poročevalce, če bo sprejeto, odpadeta 45, 46, kdo je za, proti, sprejeto. 47, kdo je za, proti, sprejeto. 48 do je za, proti, zavrnjeno. 49, dve za, proti, sprejeto. 50 poročevalca, če bo sprejet, odpade izvirni 50, dve za, proti, sprejeto. 51, kdo je za, proti, sprejeto zavrnjeno, 52 do je za, proti, sprejeto in na koncu še 54 pravi predsednik, kdo je za, proti, sprejeto, zdaj pa mnenje z izglasovanimi spremembami, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto, soglasno in čestitke vsem, ki so delali na tem mnenju. Hvala, zdaj pa mnenje o posebnih določbah oziroma predlogu o Evropskem skladu za regionalni razvoj in kohezijskem skladu. Mišel Rajs Berman bo predstavil svoje mnenje. Izvolite.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 najprej hvala vsem, ki so prispevali k temu pomembnemu mnenju. Gustavo Lopez, Luis Arbertola in uradniki v skupini Alde in moji strokovnjaki. Vsi vi ste zelo trdo delali in mislim, da se to odraža tudi na kakovosti besedila, ki je pred nami. Dobro smo sodelovali z vsemi deležniki in dobro smo sodelovali tudi z Evropskim parlamentom in evropskimi poslanci, tudi s poročevalcem in poročevalci v senci. Razprave v parlamentu so že precej daleč če bi čakali. Do danes bi bili prepozni. Vendar jasno je, da so naša mnenja skladna. Nimamo različnih mnen med Evropskim parlamentom in odborom regije. Lepo je videti, da želimo braniti iste urednote pravkar smo govorili s komisarko Krecu, imeli smo pomembno izmenjavo mnen. Ne bom uh, veliko govoril o vsebini, dan je tako ali tako že dolg, ampak mislim, da lahko ugotovimo, da bomo naredili velik korak naprej, kar zadeva posodobitev kohezijske politike, zlasti kar zadeva poenostavitve. Kohezijska politika je politika, ki mora biti dostopna vsem, kajti to neposredno vpliva na življenje ljudi. Kohezijska politika in skladi, o katerih, skladi, o katerih govorimo, predstavljajo osnovo za naše delo z ljudmi. Govorimo lahko o obzorju 2020 ali o programu Invest EU. Pozabiti pa ne smemo niti na MSP-je, ko govorimo o politiki, ki je danes na dnevnem redu. Kar veliko amadmajev smo dobili in poskusil jih eh, bom upoštevati. Vedno to ni bilo preprosto, kajti amadmaje gredo včasih v različne smeri. No, vprašanje je, kateri amadmaji so potem najboljši. če nas napadajo od eh, zgoraj, spodaj, levo in desno, potem vemo, da smo običajno prav zadeli zlato sredino. Vendar vseeno želim izpostaviti določene elemente. V amenmajih se omenja vloga regij pri tematskih koncentracijah. Komisija meni, da bi morali več pristojnosti dati regijam. O tem smo veliko govorili, ampak mislim, da če ne bomo mi govorili sebi uprit, kdo se bo potegnil za nas. Zelo pomembno je, da se torej delo izvaja blizu ljudem, govorimo pa seveda tudi o odstotkih sofinanciranja. Tudi to so pomembne teme. Mislim pa, da smo zdaj zadeli najboljši kompromis med različnimi zamislimi, ki smo jih imeli v različnih komisijah. Poskrbeti moramo za vse regije na našem lepem eh, kontinentu. Komisija je predstavila besedilo, ki ni posebej natančno v zvezi s tem, eh, kaj komisija meni pri posameznih elementih. Komisija meni, da je to prednost in eh, vse, kar zadeva skupna besedila, je pač običajno zastavljeno tako, da vključuje veliko prožnosti. Vendar, če bomo to zdaj nadomestili z dolgimi seznami, izjemami in tako naprej, bomo vse skupaj samo še zapletli.

hvala. Zahvaljujem se poročevalcu za to poročilo. Ne samo, da je financiranje pomembno za regije, tukaj so pomembne tudi zaposlitvene možnosti, ki jih potrebujejo vsi državljani Evropske unije. Odbor regije pogosto pri tem, je, torej ta sklad je pogosto po pomagal regijam in mestom in uh, glede tega je treba okrepiti osveščenost. Ta sredstva morajo iti še naprej regijam, moramo poslati močno sporočilo v zvezi s tem državam, članicam in regijam. Z, z kohezijskim zavezništvom smo že imeli primer dobrega podzvedovanja zgodbe o kohezijskih skladih, ampak že več bi bilo treba narediti na tem področju. Hvala, nihče drug ni prosil za besedo, zato bomo zdaj glasovali o amandmajih. Amandma ena, kdo je za? Proti? Sprejeto. Dve, kdo je za? Proti? Zavrnjeno. Tri, kdo je za? Proti? Zavrnjeno. 4 poročevalca, če bo sprejet, bo odpadel amma 4 in 5. Kdo je za? Proti? Sprejeto. 6 poročevalca, če bo sprejet, odpadejo 6, 7 in 8. Kdo je za? Proti? Sprejeto. 9 poročevalca, če bo sprejet, odpadejo 9 do 12. Kdo je za? Proti? Sprejeto. 13 poročevalca, če bo sprejet, odpadejo 13. 14. Kdo je za? Proti? Sprejeto. 15 poročevalca, če bo sprejet, odpadejo 15 do 17. Kdo je za? Sprejeto proti sprejeto. 18 do je za, proti zavrnjeno. 19, če bo sprejet, imamo novo pročevalce odpade izvirni, anonima, kdo je za, proti sprejeto. 20, kdo je za, proti zavrnjeno. 21, kdo je za, proti sprejeto zavrnjeno. 22 do je za, proti, zavrnjeno. 23 do je za, proti, zavrnjeno. 24 do je za, proti, zavrnjeno. Zdaj pa končno glasovanje, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto soglasno. Čestitke. Naslednje eh, mnenje zadeva predlog uredbe o posebnih določbah za cilj evropske teritorijalne, evropskega teritorijalnega sodelovanja Interreg. prosim gospo Marijo Antoinette Mopersius, ki je poročevalka, da se nam pridruži tukaj za govorniškim pultom. Uh, eh. Hvala, gospod predsednik. Evropsko teritorialno sodelovanje, ki je bolj znano kot Interreg, je ena od pomembnih in najbolj vidnih političnih določb za državljane. To omogoča izmenjave izkušenj in različne dejavnosti, sodelovanje med eh, lokalnimi in regionalnimi organi na celini, ki, eh, kot je rekel predsednik, je kontinent z največ eh, notranjimi mejami. To je bilo pomembno za socialno, ekonomsko in eh, teritorijalno kohezijo. Pomembno pa je to tudi za sodelovanje s tretjimi državami, torej izven zunanjih meja Evropske unije. Eh, evropski državljani so na to sodelovanje zelo navezani. To sem ugotovila tudi sama prek številnih srečanj, ki smo jih imeli na terenu. Eh, zdaj imamo različne eh, eh, tehnike sodelovanja, različno, različne možnosti povezovanja, izmenjave kulture in tako naprej. Veliko je prostora za to sodelovanje in za projekte na področju sodelovanja. Mm, to nam omogoča tudi skupne projekte s sosedstvom, zato smo zelo zadovoljni, da Predlog Evropske komisije eh, teži k poenostavljanju in iskanju sinergij, predvsem s tretjimi državami. Poseben člen je bil tudi vključen, ki zadeva specifične manjše projekte. Tudi naš odbor je to predlagal. Majhni projekti so ključnega pomena za eh, sodelovanje čim večjega števila evropejcev pri tem sodelovanju. Mi smo zelo zadovoljni tudi s tem, da so priznane posebne potrebe najbolj odaljenih regij v okviru um, tretjega uh, svežna. Poleg tega se potrebuje tudi več naložb v okviru tega uh, medregijskega sodelovanja. Um, vlagati je treba v pametno specializacijo. Um, to je predtem že omenil Marko Markula. V komisiji Kotr smo eh, tudi ugotovili, da je določene vidike besedila treba še izboljšati. Predvsem je to pomembno zato, da bodo od sodelovanja imele korist vse regije in da bo to sodelovanje enostavno za izvajanje, ter da se bodo upoštevali vidiki subsidijarnosti. Eh, kot je povedala komisarka eh, Krecu, bomo prek tega dosegli več državljanov. Um, imamo tudi predloge iz komisije Koter, ki so vključeni v predlog in to uh, je bilo pripravljeno v sodelovanju s poslancem Arimonom iz Evropskega parlamenta. Uh, sprejeli so že ta predlog uh, na odboru regij tukaj v parlamentu, smo pa sodelovali tudi s poročevalcema Marini, gospod Marini in gospodom Schneiderjem. Prva ideja je, da proračun za uh, evropsko sodelovanje preide z 2,5 odstotka na 3 odstotke eh, celotne ovojnice. Na ta način bomo še naprej lahko financirali politike sodelovanja, še posebej pa Interreg Evropa, ki predstavlja samo 0,1 odstotek kohezijske politike. Poleg tega gre tudi za to, da se stopna sofinanciranja um, dvigne 70 na 84 odstotkov oziroma 85 odstotkov. Eh, želimo tudi višji proračun v okviru kohezijske politike in sicer eh, v soglasju s poslancem Marimontom in pa tudi eh, kolegom Marinjevo in Schneiderjem, zato da bomo financirali nov instrument na področju inovacij. Ta novi instrument ima eno milijardo evrov na voljo za inovacije in je ključnega pomena, um, za našo prihodnost, eh, mora pa biti predmet eh, posebne eh, določbe v okviru uredbe o posebnih določbah. Treba je upoštevati tudi eh, njegovo specifiko v odnosu do teritorijalnega sodelovanja. Zato sem predlagala v sodelovanju s političnimi skupinami eh, Eh, en amandma na to temo, politične skupine so se s tem strinjale. Tukaj gre za to, da bo ta nova določba oziroma ta nov instrument odprt za vse regije v Evropi, tudi za manj razvite eh, ali pa za regije, ki so kakorkoli strukturno ali geografsko omejene. Eh, potem, kar se tiče pomorskega sodelovanja, tukaj mislimo, da to mora ostati znotraj čezmejnega sodelovanja. To sem večkrat povedala. Eh, ne glede na to, kakšna je meja, kopenska ali morska, eh, ne glede na to, ali ima most ali tunel ali karkoli drugega, to ostane eh, obmejna regija in kot tako jo je tudi treba obravnavati. Pa še nekaj v kontekstu Brexita. Mi smo zahtevali tudi to, da sodelovanje na več ravneh z Veliko Britanijo mora ostati tudi potem, ko bo Združeno kraljestvo izstopilo podobno kot z nami sodeluje Norveška. To bo seveda odvisno tudi od eh, pripravljenosti naših britanskih kolegov. Na koncu pa naj povem še, da smo sprejeli vse amandmaje, ki gredo v smeri tega poročila, eh, ki je, bil že, ki je bilo že izglasovano v komisiji Koter in ki ga podpirajo politične skupine. Eh, nekaj novih kompromisov je bilo pripravljenih, o teh se bomo morali še izreči. Zahvaljujem pa se vsem skupinam, ki so prispevale k obogatitvi tega mnenja. Zahvaljujem se sekretarjatu komisije eh, Kotr, mojim sodelavcem in eh, v trenutnem kontekstu euroskepticizma se zahvaljujem tudi vsem lokalnim akterjem, vsem skupnostim, ki delujejo na terenu eh, na vseh štirih koncih Evrope. Oni dnevno kažejo to, da eh, je možno prek sodelovanja izgraditi skupno trajnostno prihodnost. Hvala, želi kdo besedo? Gospod McCarthy. Hvala, zahvaljujem se poročevalki za delo na tem mnenju. Interreg je zelo otipljiv eh, projekt, v katerem sodelujejo mesta in regije. Tudi v mojem mestu smo imeli zelo uspešen projekt sodelujemo pri razprečevanju idej. Eh, Interreg.com je odlično orodje za razprečevanje idej. Vsi poslanci, vsi člani civilne družbe bi si morali ogledati ta portal. Ponuja rešitve za najbolj kompleksne rešitve v naših mestih, mesetih, mestih. Ponuja rešitve in ideje za prihodnost naših mest. Hvala. Hvala. Hvala lepa, čestitam eh, poročevalki. V veliki meri podpiram to poročilo, čeprav poročalka, poročevalka ve, da se ne strinjamo glede konkretnega vprašanja, in sicer gre za komponento pet, ki se nam zdi bistvenega pomena za razvoj medregionalnega sodelovanja glede na dosedanje izkušnje regij, ki že sodelujemo na področju tematskih platform. Istočasno pa bi želel opozoriti na naslednje. Ne vem, mislim, da ste omenili, da je prišlo do, v zadnjem času do eh, nekaj kompromisov. Če bomo glasovali o 10R in o 18R, ne bomo upoštevali tega, da je parlament uh, v eh, odboru regiji odobril eh, predlog teritorijalnega sodelovanja. V tem kompromisu Evropskega parlamenta je parlament um, okrepil proračun za program uh, Interreg za 10 odstotkov več, kot je to zapisano v aktualnem poročilu. Sedaj stopamo v nek paradoks. Odbor regij bi s tem zahteval manj denarja kot Evropski parlament za tako ključen program, kot je Interreg. Prosim, da to upoštevamo pri glasovanju. Gre za 10R in 18R. Jaz teh dveh amandmajev ne podpiram. No, um, morda bo to rešeno v kompromisih, ki jih je omenila poročevalka. Uh, skratka, v luči sprejetega kompromisa v Ruskem parlamentu bi morali zavrniti 10R in 18R. Hvala. Kolegica Žanet Baju zdaj dobi besedo. Hvala lepa. Spoštovani kolegi, to je zelo pomembno mnenje, poročilo. Veliko je bilo razprav o komponenti 5. Gre za naložbe v programe Interreg. Slabo bi bilo, če bi tukaj obveljal predlog spremembe 18R. S tem bi izgubili pomembno orodje za sodelovanje na področju verige urednot za programe Interreg. Gre za orodje, ki podpira posodobitev industrije in to potrebujemo v vseh regijah. E, Evropski parlament je glasoval za to, da se obdrži proračun za komponento 5, tako da prosim, da glasujte proti 10R in 18R in glasujte za amantma 18. Dankjewel, well, eh, voorzitter. Ik eh, ondersteun... Luke van den Branden. ...en eh, ook hun argumenten. Hvala lepa, podpiram oba kolega in njune argumente. Namenim eh, pobudo, kjer 34 regij sodeluje med seboj. Eh, to sodelovanje je zelo inovativno. Ugotoviti moramo, v kolikšni meri lahko tukaj opravijo regije praktično delo, recimo Löwen, Eidhoven in Aachen. Eh, tukaj obstaja ta projekt v trikotniku teh treh mest. Zelo slabo bi bilo, če bi črtali komponento 5 v našem mnenju. Poročevalka pripravila dobro mnenje. Bi pa povdaril pomen, da ohranimo komponento 5. Če se to ne bo zgodilo, bomo zašli v hude težave. Upam, da bo poročevalko o tem ponovno razmislila. Ne vidim, da bi še kdo drug prosil za besedo, tako da bom besedo dal nazaj naši poročevalki. Izvolite. Hvala, gospod predsednik. Torej, naj vas spomnim, veliki izzivi so povezani s teritorijalnim sodelovanjem na evropski ravni, predvsem kar se tiče pomorskega sodelovanja, potem eh, ohranitve komponente 3 Interreg Evropa. To zadeva številne regije, če ne praktično vseh. In peta komponenta je ravno tako pomembna potrebna je bila razprava v komisiji Koter v zvezi s tem. In po razpravah v Koterju smo se odločili, eh, da vzpostavimo oziroma poiščemo kompromis. In ta kompromis je bil dosežen na naslednji podlagi. Po eni strani imamo posebno poglavje za pobudo na področju eh, interregijskih inovacij. Potem, kar se tiče komponente 5, pa v okviru trenutne evropske arhitekture eh, zahtevamo eh, ta kompromis, namreč posebno poglavje, ki bo ciljno usmerjeno, zato ker tukaj ne gre za tradicionalno sodelovanje. Eni in drugi ste rekli, da gre tukaj za pobudo v korist inovacij. Ne uporabljajo pa se ne isti mehanizmi kot pri tradicionalnem sodelovanju Interreg Evropa ali pa eh, pri čezmejnem sodelovanju. Ne eh, isti instrumenti. Treba je, in to je bilo že povedano v parlamentu, tudi v okviru eh, poročila Schneider in Marini. Torej, kot sem rekla in kot je bilo povedano v tem poročilu, eh, nam to omogoča skoraj eno milijardo nameniti za to pobudo. Zelo pomembno je torej povdariti, peta komponenta nikakor ni ogrožena. Samo deležna bo posebnega eh, financiranja v okviru posebnega poglavja in svet je v petek popovdne tudi sklenil, da bi ta pobuda morala biti financirana na podlagi uh, sklada FEDER. Pa še zadnja točka, um, ki jo je omenil tudi eh, Mihajl, eh, mi dva sva iz iste politične skupine. Vsota je na koncu pravzaprav enaka, skoraj enaka in nič ne presežemo predlogov parlamenta oziroma nikomu s tem ne nasprotujemo sama sem govorila tudi s poslancem Arimonom. Vključili smo tudi njihove predloge. Mi predlagamo 10 milijard za tradicionalno sodelovanje. Prišlo je do nevarnosti, da bi se eh, sredstva znižala, plus še skoraj ena dodatna milijarda za to peto komponento, ki bo zdaj v posebnem poglavju. Evropski parlament se je prilagodil naši ideji. V ponedeljek popovdne so v odboru regij sklenili, da je treba vključiti vse regije v to komponento, tudi manj razvite. Eh, pri inovacijah ne gre samo za peščico evropskih regij. Eh, inovacije so socialne narave, tehnološke narave imamo različne vrste in, inovacij in vsem regijam moramo omogočiti, da bodo eh, lahko pri tem sodelovali. Mm, to se tiče amandmaja petindvajset. Ehm, deset r in osemnajst r eh, pa je samo posledica, pa sta samo posledica vsega tega. Hvala. Zdaj eh, prehajamo na amandmaje. Predlagam uh, glasovanje v bloku 1 do 4. Kdo je za? Proti? Sprejeto. Amandma 5R, ki nadomešča izvirni peti predlog. Kdo je za? Proti? Sprejeto. Amandma 6R, ki nadomešča 7 in 6. Kdo je za? Proti? Sprejeto. Potem osem in devet skupaj, kdo je za? Proti? Sprejeto. Skupno glasovanje tudi predlagamo deset R in osemnajst R. S tem postane, postanejo brezpredmetni eh, številni amandmaji od deset eh, naprej, deset, enajst, dvanajst. Eh, In še nekateri drugi, kdo je za, proti, sprejeto. Zdaj smo pri 15R, s tem 15 in 16 postane ta brezpredmetna. Kdo je za, proti, sprejeto. Zdaj smo pri enaindvajset, eh, kdo je za? Proti? Zavrnjeno. Dvaindvajset, eh, eh, triindvajset bo brezpredmeten, kdo je za? Proti? Zavrnjeno. Torej glasujemo o triindvajset, kdo je za? Proti? Zavrnjeno. Zdaj smo pri petindvajset. In tukaj imamo tudi ustni kompromis. Če bo ta mandma sprejet, potem 26, 27 in 28 postanejo brezpredmetni. Eh, prosim, poročevalko, če nam razloži ta ustni predlog. Da, hvala. Eh, v zadnjem valu amandmajev eh, so se name obrnile tudi ultraperiferne regije, ki niso bile vključene v koter in pravno so pokrite s tem anvajem, ampak eh, želele so, da se tudi pridevnih ultraperiferen eh, dodatno zapiše. In um, posvetovala sem se z vsemi skupinami, ki se z mano strinjajo. Eh, pravzaprav gre tukaj samo za semantična mandma. Kdo je za ta predlog, vključno s kompromisom, proti, sprejeto. 29, 30 eh, in 31 bosta brezpredmetna. Kdo je za? Proti? Zavrnjeno. 30, kdo je za? Proti? Bomo elektronsko preverili. Glasujte, prosim. Hvala. Konec glasovanja, amandma je bil sprejet. Enaintrideset postane brezpredmeten, smo pri dvaintrideset, kdo je za? Proti? Sprejeto. Triintrideset, eh, brezpredmeten bo potem štiriintrideset, kdo je za? Proti? Zavrnjeno. 34 za. Proti. Zavrnjeno. 35, če bo ta sprejet, bodo brezpredmetni 36, 33 in 51. Kdo je za? Proti. Zavrnjeno. 36 za. Proti. Sprejeto. 37 za. Proti. Sprejeto. 38, kdo je za? Proti. Sprejeto. 39, brez predmeti bo potem 40, kdo je za? Proti. Sprejeto. 41 za, proti, zavrnjeno. 42 za, proti, zavrnjeno. 43 za, proti, sprejeto. 44 za, proti, zavrnjeno. Zdaj pa smo pri 47, kdo je za, proti, zavrnjeno oseminštirideset in devetinštirideset, ta dva sta identična, tako da lahko glasujemo skupaj, kdo je za, proti. Sprejeto. Amandma petdeset, kdo je za? Proti. Sprejeto. Nous votons sur le 5. 51. Kdo je za? Proti? Sprejeto. 52 za? Proti? Bomo elektronsko preverili. Glasujte, prosim. Le vote est clôturé et l'amendement. Konec glasovanja, ta amendma je bil zavrnjen. Zdaj pa pri 53 in 54 skupaj, kdo je za, proti, sprejeto. In še končno glasovanje, kdo je za to mnenje, proti, se kdo vzdrži.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 Naš poročevalec je Buke Arens, vabim ga na govorniški odr. Gospod poročevalec, izvolite. Mijnheer de voorzitter, beste collega's, allereerst wil ik mijn eh, experts. Hvala, gospod predsedujoči. Želel bi se zahvaliti mojim strokovnim eh, sodelavcem, komisiji Koter in pa moji skupini. Eh, hvala za konstruktivno sodelovanje z evropskim poročev, z eh, poročevalcem Evropskega parlamenta. Prihajam iz obmejne nizozemske regije, smo blizu meje za Nemčijo in zato sem zelo uh, optimističen glede tega čezmejnega mehanizma. V zadnjih letih smo imeli kar nekaj um, zgledov uspešnega sodelovanja, um, torej čezmejnega sodelovanja, ampak še vedno obstaja nekaj pravnih in administrativnih ovir. Zato potrebujemo ustrezne rešitve za obmejne regije. 30 odstotkov državljanov živi, dela ali pa študira, eh, tako da mora prehajati mejo. In pogosto se soočajo z administrativnimi ali pravnimi ovirami. Mi moramo začeti odpravljati takšne ovire na mejah. To je prostovoljni mehanizem, regija lahko poda zahtevo, zahtevo po sodelovanju v okviru specifičnega projekta. Pravila pa veljajo za regije na obeh stranih meja. To Pobudo je podalo mesto Luksemburg in na podlagi tega smo dobili zakonodajo, ki omogoča regijam, da odstranijo uska grla in da iščejo skupne rešitve. To je zelo koristen mehanizem. Takšni mehanizmi se lahko učijo iz primerov, ki jih že imamo v Beneluxu ali pa v nordijskem svetu. Komisija Kotr se je posvetovala za številnimi deležniki, tudi za poročevalci Evropskega parlamenta, eh, zato da bi pripravili ravnoteženo mnenje. In želim se osredotočiti na naslednje točke. Potrebujemo jasno strategijo komunikacije, izpostaviti je treba dobre primere, treba je poskrbeti tudi za hitrejšo implementacijo in potrebujemo dobro evalvacijo teh eh, projektov, zato da bomo videli, ali zakonodaja deluje v praksi. V mnenju pošiljamo močno sporočilo tudi ministrom v svetu, številne države namreč. Eh, imajo dvome glede tega predloga, odbor regije v Evropskem parlamentu predlog podpirajo. Ampak regije, predvsem obmejne regije, res potrebujejo ta mehanizem, zato je bistvenega pomena, da nas podpira odbor regij pri tem. Naj povem, da sem hvaležen vsem uh, političnim skupinam, Dialog je bil pozitiven, zahvaljujem se vsem za amantmaje, ki so jih uložili. V odboru regije obstaja jasna podpora temu mnenju. Hvala lepa. Kdo želi besedo v splošni razpravi? Nikoga ne vidim, prav. Bomo torej glasovali o amantmajih. Amantma ena predlagam, da glasujemo v svežnju z 3, 9 in 10 in če bo to sprejeto, bodo odpadli amanmaji 2, 2 in 13. Kdo je za? Proti. Sprejeto. Amanma 4. Skupaj z 6 in 12. Kdo je za? Proti. Sprejeto. 5. Kdo je za? Proti. Sprejeto. 7. Kdo je za? Proti. Sprejeto. 8. Kdo je za? Proti. Sprejeto zavrnjeno. Enajst, kdo je za, proti, sprejeto. Štirinajst, kdo je za, proti, sprejeto. Petnajst, kdo je za, proti, sprejeto. Zdaj pa končno glasovanje, kdo je za, proti, sprejeto vzdržani, sprejeto soglasno. Čestitke poročevalcu in upajmo, da bodo vlade prisluhnile. Sam se s tem strinjam, kajti dobro poznam ta instrument in želim vam obilo uspeha. Prav zdaj pa deseta točka ne vem, ali bo šlo tako hitro kot pri deveti točki, gre za reformo SKP. Guillaume Cross, izvolite. Bella domanda, sai che non lo so.

ce serait très bien si le rapporteur nous rejoignait. Zelo lepo bi bilo, če bi se nam poročevalec pridružil, kajti zdaj le res izgubljamo čas.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 Euh, hvala lepa, gospod predsednik. Se opravičujem. Prišlo je do težav pri komunikaciji. Najprej hvala vsem kolegicam in kolegom, ki so sodelovali pri pripravi tega mnenja. To je zelo pomembno mnenje, kot seveda veliko drugih mnen tukaj, ampak to je poročilo, ki zadeva eno najpomembnejših politik skupnosti, to je kmetijska politika. Nekateri pravijo, da je veliko amanmajo, 304 so, ampak prav gotovo veste, da so jih v parlamentu imeli 7000 pri tej temi. In to res kaže v kolikšni meri ta tema zanima naš odbor, ampak to je rezultat dolgotrajnega dela, ki smo ga opravili v odboru regiji, jaz, moji strokovnjaki in vsi ostali. Odbor regiji želi razviti trajnostno kmetijsko politiko v vseh regijah in da bi zmanjšali razlike v razvoju med podeželjem in mestnimi območji in da bi zagotovili kohezijo, želimo sprejeti nekaj ukrepov in ti cilji so zapisani tudi v Lizbonski pogodbi mimo grede. V okviru reforme, v okviru mnenja, ki smo ga sprejeli lani, smo pozvali k temu, da bi imeli trajnostno in solidarno kmetijsko politiko, ki bo tudi ostala skupna. Amandmaji gredo v to smer. To so amandmaji komisije. Bolj poštena politika. Želimo, da bi bila plačila bolj pravična. Tri odstotke kmetov dobi 50 odstotkov finančne pomoči, 20 odstotkov pa 80 odstotkov pomoči. Tako da res eh, moramo zagotoviti boljšo porazdelitev sredstev. In v poročilu govorimo o zunanji in notranji konvergenci, o ponovni določitvi pragov, o plačilih in eh, o tem, da bi dali več pomoči majhnim kmetom, več pomoči na prvi hektar. Govorimo o dodatnih plačilih za mlade, kmete, pomagamo državam članicam, pomagamo manjšim kmetijam, države članice morajo pomagati tem majhnim kmetijam, kajti te majhne kmetije oblikujejo delovna mesta in zagotavljajo preživetje podeželja. Želimo si, da bi bila kmetijska politika bolj, tra, bolj trajnostna, da bi pomagala pri boju proti podnebnim spremembam. Veste, da smo dobili poročilo OZN, tam pravijo, da moramo hitro ukrepati in kmetijstvo mora tudi prispevati svoje. Zato predlagam, da podprete kolobarjenje in eko instrument, ki gre še preko pogojevanja. Prav tako želimo zmanjšati uporabo pesticidov, želimo oblikovati območja, ki spodbujajo biotsko raznovrstnost in poskušali bomo odpraviti živino rejo in rejo živali v kletkah. Bolje je, če dobro uredimo trg, kot da potem veliko plačujemo. Tudi, kar zadeva prehod kmetij na bolj diverzificiran model, tudi tukaj računamo na vašo pomoč. Stopnje sofinanciranja ne smejo pasti. Kmetije morajo prejiti na trajnosten in odporen način pridelave, zato moramo poskrbeti, da bo v drugem stebru premik v to smer. Prav tako moramo spodbujati lokalno proizvodnjo in podpirati kmetijstvo v visoko gorju. To pomaga tako na področju zaposlovanja, kot tudi krepitve javnega zdravja. Vedno bolj se zdi, da ti instrumenti niso več povezani z razvojem podeželja. Na koncu želim ustrajati pri tem, da bi ta kmetija, kmetijska politika ostala skupna zato da ne bo šlo do dirke do dna na področju sociale in okolja. In zato smo predlogu komisije dodali konkretne predloge, zato da bomo lahko poiskali odgovore na izzive. Ti predlogi so morda ambiciozni, ampak mislim, da je to ključnega pomena, zato da ohranimo proračun SKP. Vsi si želimo, da bi tako ostalo in da bi seveda na koncu imeli pravično, trajnostno in solidarno skupno kmetijsko politiko. In kolegice in kolegi, zato lepo prosim, da podprete amandmaje k besedilu. Hvala lepa, zdaj pa splošna razprava. Vincenzo Bianco dobi besedo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 per il fatto che questo parere non ha potuto essere esaminato. To mnenje ni bilo predmet razprave v odboru, ni bilo mogoče in spričo zelo velikega števila predlogov sprememb bi bilo dobro, če bi se to dobro ogledalo v eh, odboru. Mi smo sedaj v odločilni fazi eh, italijanska delegacija in ne govorim samo v imenu italijanske eh, delegacije in ne samo osebno. Eh, se mora danes odločiti dokončno o resoluciji. In vse je odvisno od odnosa odbora regij do predlogov sprememb. Eh, mnenje poročevalca je pozitivno na številnih področjih, na drugih pa je negativno, eh, ker ne upošteva potreb kmetovalcev, in eh, procesov, ki eh, potekajo na področju kmetijstva. Eh, torej v imenu italijanske delegacije lahko rečem, da je dokončno glasovanje odvisno od predlogov sprememb, od amandmajev. Prosim kolege, da si zelo natančno ogledajo amandmaje, kaj ti priporočam eh, veliko pozornost, to je dejansko zelo pomembno glasovanje. Hvala lepa. Eh, besedo dobi Martinez Aregvi. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Res je, da veliko število predlogov spremi kaže na to, kako zelo pomembno je področje skupne kmetijske politike. Potrebujemo posodobljeno kmetijsko politiko, enostavnejšo, ki bi zajamčilo konkurenčnost kmetijske politike našega kmetijstva, potrebujemo posodobitev kmetijstev in pa tudi spodbujanje razvoja podeželja in se boriti proti ti selitvi prebivalcev s podeželja. Zato ne želimo, da pride do krčenja sredstev. Če pa že, potem mora biti to čim bolj omejeno. Države članice morajo v svojih eh, strateških načrtih poskrbeti za to, da ne bo prišlo do renacionalizacije skupne kmetijske politike. Potrebiti moramo tudi mlade in poskrbeti za prenovitev starejših generacij in poskrbeti za to, da bodo tisti, ki niso več aktivni kmetovalci, še naprej dobivali pomoč z kmetijske politike. Kaj ti te, to predstavlja oviro za mlade pri vstopu v kmetijstvo in v kmetijski sektor. Eh, nekateri sektori, kot je vinogradniški sektor, so zelo kompleksni in tam moramo poskrbeti, da moramo poskrbeti še naprej za nadzor in usmirjati potencial. Pri politiki boja proti izseljevanju prebivalstva je treba poskrbeti, da bomo sprejeli vse možne spodbude za to, da bomo naseljevali podeželje, da bomo prenovili ta sektor in da bomo poskrbeli za ustrezna sredstva znotraj sklada FEDER. Hvala lepa. Hvala eh, lepa. Kolega Žaklong dobi besedo. Eh, rad bi se zahvalil poročevalcu, ki je upravil pomembno delo to je bistven dosje za prihodnost eh, evropskega modela eh, pri urejanju eh, okolja. Tu imamo veliko družinsko razsežnost in ta je tudi zlasti pomembna v območjih z težavnejšimi pogoji, na primer v gorah. Rad bi se zahvalil za to, da eh, je poročevalec eh, prevzel elemente mnenj eh, odbora regij, naprimer o nihanju cen kmetijskih proizvodov in Eh, tudi eh, v zvezi z uredbo Omnibus. Eh, mi se želimo boriti proti nepravičnim ukrepom v agroživilski verigi. Tu želimo okrepiti omnibus in zmožnost kmetovalcev in eh, ki bodo v stanju, da se branijo pred eh, velikimi distributorji. Se pravi, to, kar sprejemamo danes, ni nekaj izoliranega, to je skladno s eh, stalnimi prizadevanji odbora regij in prepričan sem, da ne glede na težave, ne glede na to, da imamo različne regije, je pomembno, da eh, mi, ki smo izvoljeni na lokalni in regionalni ravni, poskrbimo za kmetijsko politiko, ki vključuje tudi urejanje okolja. Eh, čas se je, čas je potekel, eh, torej eh, hvala lepa. Sedaj dobi besedo Guido Milana. E Najlepša hvala. Ne vem, Kako ste prišli do teh ugotovitev? Eh, jaz sem pripravil veliko predlogov sprememb, 150, kajti ne strinjam se z mnenjem poročevalca, ki želi doseči te cilje, ne da bi ob tem upošteval dejanske cilje kmetijstva. Sem eh, proti znižanju pesticidov na slepo, kajti eh, to je v nasprotju z vsemi našimi kriteriji. Sem eh, proti eh, viziji v zvezi z paterijsko rejo kokoši. Torej, potrebno je upoštevati vse trgovinske in pa kmetijske vidike. V nasprotnem primeru ne bomo zagotovili enakopravnosti, zaradi tega, ker bo stroške nosilo zgolj kmetijstvo. Politika mora ostati skupna evropska politika, ampak zato, da ostane skupna kmetijska politika, še ni potrebno, da imamo tako zelo toga pravila. Prožnost je namreč ključnega pomena. tako da bodo države članice, ki se ne strinjajo povsem skupnimi pravili, imele ustrezno stopnjo prožnosti. Vendar pa to poročilo vnaša številna izjemno toga pravila. Veliko je predlogu sprememb, o katerih je potrebno razmisliti, preden bomo glasovali. Gre za dolgoročno perspektivo, ne gre za predvolilni manifest. Merci, Hvala lepa. Eh, kolega Arnold Hač dobi besedo. Thank you, Mr. President. Six short points. First of all... Eh, hvala lepa, gospod predsednik. Najprej se zahvaljujem poročevalcu Krosu za eh, delo pri obravnavi te tematike. To je zelo pomemben dokument v okviru revizije reforme SKP-ja. Eh, vendar tu je marsikaj, s čemer se naša skupina ni mogla strinjati. Naprimer, če se ogledamo eh, vse, to ni v skladno z linijo politične skupine eh, iz preteklosti. Tu se ne spodbuja modernizacija, ne spodbuja se decentralizacija. Tu so še predlogi amantmaji eh, za omejitev podpore mladim kmetom na 70 tisoč evrov. To je neskladno eh, s poročilom o mladih kmetih, eh, ki sem ga pripravil pred tremi leti, kjer sem poskušal spodbujati mlade kmete in kmetovanje. Nekateri iz naše delegacije EKR-a imajo težave tudi z eh, uravnovešanjem eh, neposrednih plačil. Potem eh, imamo tudi težave z nekaterimi določbami glede ekološkega kmetovanja, pesticidov. Mi bomo našim eh, članom priporočili glasovanje po lastni vesti, ker se z mnogimi stvarmi ne moremo strinjati. Hvala lepa, sedaj pa Rafaele Cataneo. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Tudi jaz sem uložil eh, številne predloge sprememb in eh, številnim predlogom sprememb sem se pridružil. Mislim, eh, da je potrebno številne točke temeljito spremeniti v tem poročilu, še prav posebej dva vidika. Mi smo odbor regij in eh, predstavljamo regije in območja. Torej, kmet, ki ga moramo braniti, je eh, kmet, ki deluje v posameznih regijah. Gre za uh, tipično kmetijstvo, za tradicionalno kmetijstvo, ne gre za vizijo poenotenega kmetijstva na evropski ravni. In to je ključnega pomena v eh, tem našem poročilu. To smo izpostavili že v številnih mnenjih. In to je tudi naša naloga. In še drugi vidik. Nekaj mesecev sem minister za eh, okolje v svoji regiji in eh, mislim, da potrebujemo realistično vizijo okoljske politike. Ne moremo imeti abstraktne vizije, ki ne temeli na trdnih temeljih. Še prav posebej, ko gre za kmetijstvo, kajti v nasprotnem primeru eh, bomo dosegli ravno nasproten rezultat od zaželjenega. Zahvaljujem se kolegu za opravljeno delo, ampak zdi se mi, da kolega Kros eh, v številnih točkah sledi nekoliko idilični viziji mislim, da je nekoliko izgubil stik eh, z realnostjo in zaradi tega mislim, da moramo pri glasovanju spremeniti številne vidike tega poročila. Tako eh, bomo potem na koncu lahko poročilo podprli. Hvala lepa. Eh, besedo dobi Jomir Ensen. Um, ehm, men jaz sklen, da trots alt vil jeg si noe om klimat og biologisk mangfald. Hvala lepa. Mislim, da je pomembno, da rečemo nekaj o podnebju in biotski raznovrstnosti in eh, primernem ravnanju z živalmi. Mi že gledamo proti letu 2022 in napačen signal bi bil, če bi postali manj ambiciozni. Kmetje so odvisni od podnebja in biotske raznovrstnosti. Velike zahteve na tem področju niso proti njim uperjene, temveč v njihovo korist. Dejstvo je, da bodo oni pod vplivom negativnih podnebnih sprememb. Če bi postali manj ambiciozni, bi dali napačen signal preostanku sveta. Hvala lepa. Nihče ne prosi več za besedo. Tako da, uh, a, Korin. Oziroma, še enkrat. Do... Eh, hvala lepa. Tudi jaz bi se zahvalil poročevalcu za poročilo. Tu imamo zelo zanimive elemente, krožno gospodarstvo. Eh, so naravno kmetijstvo, so pa tu določene točke, kjer jaz kot liberalec eh, in eh, strokovnjak za ta sektor eh, vidim mnoge probleme. Kmetijstvo trpi zaradi velike davčne obremenitve in tudi zaradi drugih stroškov, ki ga obremenjujejo. In tu moramo stvari in breme zmanjšati, ne otoškočati. 268 in 272, to sta moja amandmaja ki sta namenjeno zmanjševanju bremena. Odvisno od glasovanja o teh členih eh, bom tudi jaz priporočil dokončno glasovanje. Hvala lepa, sedaj dajem besedo poročevalcu, da se odzove na eh, pripombe. Hvala lepa, gospod predsednik. Ne vem pravzaprav, kaj naj povem. Priznavam, da sem bil kar uh, Eh, šokiran nad določenimi prispevki. Če mi pravijo, da so slabe stvari v tem poročilu, ko mi pravijo, da je veliko togosti in da eh, škodujem interesom eh, kmetijstva, potem je to surrealistično ko hočemo dati več denarja mladim, eh, majhnim kmetom. Eh, kadar torej več financiramo, kadar je več okoljskih eh, ukrepov, In ko se dogajajo podnebne spremembe zdaj in ne čez 15 let, eh, torej spričo vsega tega sem šokiran. Eh, eh, sem odgovoren za zadrugo in regijo in mislim, da moramo kmetijstvu dati možnosti, da upoštevamo, kaj se dogaja na evropske ravni in da premagamo vse te težave. Če želimo SKP, za celotno eh, Evropsko unijo moramo imeti skupna pravila za vso celino. Ko rečemo, da obstaja nekaj denarja eh, za zagotavljanje biotske raznovrstnosti, eh, za prerasporeditev, za potem je to pravzaprav sedanja SKP uh, 80 odstotkov gre že sedaj za eh, pomoči. Hotev sem pripraviti uravnovešeno poročilo in amandmaje. Hotev sem nekaj, kar upošteva klimatski izziv, socialni izziv, nekaj, kar ima pravo evropsko razsežnost. Če eh, SKP ne bo imel evropske razsežnosti, bo SKP umrl eh, in sicer do leta 2027. Čez deset let bomo morda imeli eh, eno stopinjo ali več temperaturnih sprememb. Se pravi, tu gre za družbeno pomembne zadeve in naši eh, državljani hočejo eh, kmetijstvo iz bližine, kakovostne proizvode in to se v tem trenutku ne ceni dovolj in tu pač stvari valoriziramo, cenimo, omogočamo kmetom, da živijo od svojega poklica in sicer zdravo mnogo kmetov eh, se odloča za samomor, na tri dni se eh, eh, odloča en kmet za samomor. Oni trpijo zaradi številnih posledic. Žal mi je, da sem tako jasen, vendar tu gre za pomembno vprašanje in mi se moramo posloviti od dogmatizma. Dogma je, da je treba ohraniti eh, določene interese. Jaz pa menim, da moramo več deliti, več se približevati eh, kmetom in tudi skrbi za eh, zemljo. S tem smo končali splošno razpravo. In sedaj imamo 304 amantmajev eh, v bloku 1 do 4, kdo je za, proti, sprejeto. Eh, pet eh, poročevalca, kdo je za, proti, sprejeto. Amantma 6 za, proti, sprejeto. Sprejeto sedem, na mesto sedem, a, e, kdo je za? Proti? Sprejeto. Amandma o enajst, e, kdo je za? Proti? Sprejeto. Petnajst, namesto petnajst do osemnajst, kdo je za? proti. Sprejeto. 19 poročevalca na mesto 19 do 21, kdo je za, proti, sprejeto. 22, 23, it sta identična, kdo je za, proti, sprejeto. Amandma 24. Torej 25 poročevalcev, kdo je za? Proti? Sprejeto. Sedaj 28, kdo je za? Proti? Sprejeto. Sprejeto. 29 do SA, ne, to je že sprejeto. Kdo je za 29? Proti elektronsko glasovanje. Vote est terminé et l'amendement est. Konec glasovanja sprejeto. Potem 31. je identičen s 30, to pomeni, da je s tem brezpredmeten. 32, 33 identična za, proti. Elektronsko glasujemo. Le vote est clôturé. Konec glasovanja zavrnjeno. Predlog spremembe 24 poročevalca, s katerim se nadomesti 34 do 36, bo za, proti, sprejeto. Amendment 30. Amandma 37 za, proti, sprejeto. 38 za, proti, sprejeto, 39 za, proti, sprejeto, 40 za, proti, sprejeto, 41 za, proti, sprejeto, 41 za, proti, Elektronsko glasujemo. Konec glasovanja in sprejeto amandma 42 za, proti, sprejeto, 43 za, proti, sprejeto, identično 44, torej sedaj amandma 45 poročevalca na mesto 45 do 47, to je za, proti, sprejeto. potem oseminštirideset, devetinpetdeset, štirideset, petdeset identičnih za, proti, sprejeto, enainpetdeset, dvainpetdeset in triinpetdeset so identični za, proti. Glasujemo elektronsko. Wurde Clôturé. Konec glasovanja in sprejeto. Sedaj. Enainpäťdeset, to štyriinpäťdeset. Eh, potem imamo 54 dvakrat. Bon, on me dit que le 54, le 55. 54, 55, 56 so identični. In tu bi lahko tudi zapisali na tem dokumentu, kdo je za, proti, sprejeto. 58. Eh, Donc le 58 est devenu caduc. Par les... 58 je brezpredmeten, 59 za, proti, sprejeto. 60 za, proti, sprejeto. 61 za, proti, sprejeto pravijo, da je 62. amendma umaknjen. 63 za, proti, sprejeto. Amandma 64 poročevalca na mesto 64 in 65, kdo je za, proti, sprejeto. 66 poročevalca na mesto šestinšestdeset do enainsedemdeset, kdo je za? Proti? Sprejeto. Amandma dvainsedemdeset, kdo je za? Proti? Sprejeto. Triinsedemdeset poročevalca na mesto triinsedemdeset in štiriinsedemdeset, kdo je za? Proti? sprejeto. Amandma petinsedemdeset, kdo je za? Proti? Elektronsko glasovanje. Le vote est clôturé. Konec glasovanja in sprejeto. 76 na mesto 77, kdo je za? Proti? Zavrnjeno. 77, kdo je za? Proti? Sprejeto. 78, kdo je za? Proti? sprejeto. 79 kdo je za? Proti? Sprejeto. 80 na meste, 80 do 85 za, proti, sprejeto. 86 kdo je za, proti, zavrnjeno. 87 za, proti, sprejeto. Ne? Glasovali bomo elektronsko. Le vote est clôturé et la... Konec glasovanja in sprejeto. 88 gre za, proti, sprejeto. 89 za, proti, elektronsko glasovanje. Le vote est clôturé. Et... Konec glasovanja in zavrnjeno. 90. Kdo je za? Proti? Elektronsko glasovanje. Konec glasovanja in zavrnjeno. Amandma 91 je identičen z 92, kdo je za, proti, sprejeto. 93 za, proti, zavrnjeno. Amandma 92 štiriindevetdeset je identičen s petindevetdeset in šestindevetdeset. Kdo je za? Proti? Sprejeto. Sedemindevetdeset za. Ta je identičen z osemindevetdeset za, proti? Sprejeto. Devetindevetdeset če se spremejo, je 100 eh, in 102 brez predmeta in to je za, proti, sprejet. Sto, sto dva. Sto ena je identičen z devetindevetdeset, se pravi sto tri zdaj. Kdo je za? proti. Sprejeto. 104 poročevalca na mesta, 104 in 105, kdo je za? Proti. Sprejeto. 106 za. Proti. Sprejeto. 107 je identičen, 108 za proti, sprejeta 109, eh, na mesto 110, kdo je za, proti, elektronsko glasovanje. konec glasovanja in sprejeto. 111 za, proti, sprejeto. 112 za, proti, sprejeto. 113, 114, 115 brezpredmetna, potem kdo je za, proti, sprejeto sprejeto. Sto šestnajst poročevalca na mesto prvotnega sto šestnajst. Kdo je za? Proti? Sprejeto. Sto sedemnajst oziroma 118 poročevalca na mesto 118, 119, to je za, proti, sprejeto. 120 poročevalca na mesto 120, 121, to je za, proti, sprejeto. 122, kdo je za, proti, sprejeto. 123, kdo je za, proti, sprejeto proti, sprejeto. 124 za, proti, sprejeto. 125 poročevalca na mesto 125 do 127, kdo je za, proti, sprejeto. 128, identičen z 129, 130, kdo je za, proti, sprejeto. Sprejeto. 131. Identičen s 132, eh, to je za, proti. Elektronsko glasovanje. Le vote est clôturé. Konec glasovanja in sprejeto. 133 je za, proti, sprejeto. 134 za, proti, zavrnjeno. 135 identičen, 136 je za, proti, zavrnjeno sprejeta. 137 identičen, 138 za, proti, sprejeta. 139 identičen z 140 in 141, to je za, proti, sprejeta. 142 na mest. 142 poročevalca na mesto 142 do 144, kdo je za, proti elektronsko glasovanje. konec glasovanja in zavrnjeno. Sedaj 140 eh, eh, prvotno, identičen 143, kdo je za, proti. Elektronsko glasovanje. konec in sprejeto. 144, kdo je za? Proti? Sprejeto. 145, identičen 146 in potem 147 postane brezpredmeten, kdo je za? Proti? Sprejeto sprejeto. 148, 150 ostane, postane brezpredmeten, ta je identičen z 149 in 168, kdo je za, proti, elektronsko glasovanje. vote est clôturé et l'amendement est konec glasovanja in zavrnjeno. In sedaj moramo glasovati o 150. Kdo je za? Proti? Sprejeto. 151 za. Proti? Zavrnjeno. 151. Pardon, sedaj 152. Kdo je za? Proti? Sprejeto. 153 in 154 in 155 postanete brezpredmetni. Kdo je za? Proti? Zavrnjeno. Sedaj moramo glasovati o 154. Kdo je za? Proti? Sprejeto. 155, kdo, a je ta identičen, ok. O tem smo torej že glasovali. 156, kdo je za? Proti? Sprejeto. 157, kdo je za? Proti? Sprejeto. 158 za proti. Sprejeto. 159, 160 postane brezpredmeten, kdo je za, proti, sprejeto. 161 za, proti, sprejeto. 162 za je umaknjen. Sto dvainšestdeset, triinšestdeset in štiriinšestdeset poslanika brezpredmetne, kdo je za? Proti? Sprejeto. Sto petinšestdeset za, proti, zavrnjeno. 166 za, proti, zavrnjeno. 167 za, proti, zavrnjeno. 168, 169 postane brezpredmeten, potem kdo je za, proti, sprejeto. 170 za, proti, zavrnjeno. 171 za, proti, sprejeto. 172 za, proti, elektronsko glasovanje. Le vote est clôturé et l'amendement est. Konec glasovanja in zavrnjeno. 173 je za, proti zavrnjeno. 174 za, proti sprejeto. 175 je omaknjen. 176 poročevalca. Ehm, na mesto sto šestinsedemdeset do sto oseminsedemdeset, kdo je za? Proti? Sprejeto. Sedaj gremo na sto devetinsedemdeset, kdo je za? Proti? Zavrnjeno. Sto osemdeset, kdo je za? Proti? Sprejeto. 181 poročevalca, če je sprejet, so brezpredni 181, 103 in 80 poročevalce, prosim za besedo. Najlepša hvala, gospod eh, predsedojoči. Ta amadma se eh, nanaša na zmanjšanje toplogrednih plinov oziroma emisij. Nujno no, je, da to uskladimo s cili Evropske unije. V prvi verziji smo unesli cilj 50 odstotkov in zato smo zaradi želja poslancev to znižali na 30 odstotkov, kar je v skladu s smernicami Evropske unije in tudi z OZN-om. Hvala. Najlepša hvala. Sedaj glasujemo o 100, manjmaju stane 80 poročevalcev, da za. Proti. Sprejeta. 100. 84 in 185 dojsa proti sprejeta 186 s katerim so brez meni 186 188 sporočevalec prosit za besedo najlepša hvala gospod predsedujoči tukaj gre za površino ekološkega kmetovanja. Gre za cilj, ki je v skladu s prvim poročilom, kjer smo zahtevali trikratno povečanje površin ekološkega kmetovanja. Tukaj govorimo o podvajanju, vendar pa gre za zahteve potrošnikov in javnega zdravja. Pogledati je treba tudi, kaj bomo storili za kmetovalce. Ti so s tem zadovoljni, tudi z ravnjo sofinanciranja. Torej, kdo je za 186 poročevalca? Proti. Glasujemo elektronsko.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 192, poročvalec je zaprosil za besedo. Najlepša hvala. Tukaj gre za enako zadevo, gre za cilj zmanjšanja pesticidov. V poročilu je pisalo 50 odstotkov, nekateri so bili mnenja, da je to preveč, zato smo to znižali za 30 odstotkov. Gre tudi za cilj, ki ga skušamo doseči na področju javnega zdravja in tudi za zahteve potrošnikov, kar pomeni, da ne želimo dokončno odpraviti uporabo pesticidov, ampak znižamo uporabo za 30 odstotkov. Kdo je za? Proti. Sprijeto. Sedaj gremo na 193, ki je identičen 194, to je za, proti, zavrnjeno. Sedaj imamo 195 poročevalca, s katerim je brezmet 195. Vsebuje tudi ustni amanma in poročevalec dobi besedo. Besedilo vidite na ekranu. Tudi tukaj gre za spremembo na podlagi eh, razprave, ki smo jo imeli. Gre za dobro počutje živali in kot veste, tudi tukaj ne gre za mm, vegetarijanstvo za vsako ceno, vendar pa se zauzemamo za dobro počutje živali v vsakem primeru. Zato želimo postopoma zmanjšati eh, baterijsko rejo v Evropski uniji, kajti državljani in eh, potrošniki želijo odpraviti industrijsko živinorejo in rejo do leta 2027. Mi predlagamo, da to storimo postopoma. Najlepša hvala, kdo je za. Amandma poročevalca. Proti sprejeta. Sto šestindevetdeset, ki je identičen sto sedemindevetdeset in sto osemindevetdeset, da je za, proti, sprejeta. Sedaj pa amandma sto devetindevetdeset, da je za, proti, sprejeta. Amandma dvesto poročevalca, s kat katerim se nadomesti 202 in 203, gre za proti sprejetom. 204 in 205 sta identične, gre za proti sprejetom. 206 poročevalca, s katerimi bre, so brezpredni 206 do 209, gre za proti sprejetom. 210. Je ta brezpredmeten? Se opravičujem. Preskočil sem stran. 209 poročevalca, s katerim nadomesti 209 in 210 do za. Prosti sprejeta. 211, kdo je za, proti. Glasujemo elektronsko. 211. Konec glasovanja sprejeta. Sedaj gremo na amandman 212 poročevalca, s katerim postanejo brezpredmeti 212-214, za, proti, sprejeto. 215, ki je identičen 216, kdo je za proti sprejeta. 217, ki je identičen 218, to je za. Proti sprejeta. 219, ki je identičen 220 in 221, to je za. Proti sprejeta. 222, ki je identičen z 223, to je za proti sprejeta. 224, to je za, proti, zavrnjeno. 225, to je za, proti, zavrnjeno. 226, 217, ki sta identična, to je za, proti, zavrnjeno sprejeta. Sedaj predlagam, da glasujemo skupaj o amanmajih 228 do 236, da je za, proti, sprejeta. Amanma 237 do za, proti, sprejeta. Amandma 238, kdo je za? Proti. Glasujemo elektronsko. Zdravljenje. Le vote est clôturé et... Konec glasovanja. Amandma je zavrnjen. 239 do za. Proti. Sprejeto. Amandma 240 do za. Proti. Zavrnjeno. 241, s katerim postane brezmet 242, to je za, proti. Glasujemo elektronsko. Lepo rekel. Konec glasovanja, amandma je zavrnjen. Amandma dvesto dvainštirideset, kdo je za? Proti? Zavrnjeno. Amandma dvesto triinštirideset, kdo je za? Proti? Sprejeto. Amandma dvesto štiriinštirideset, kdo je za? Proti? pa samo elektronsko. Konec glasovanja, amandma je sprejet. Amandma dvesto petinštirideset, to je za, proti, sprejeto. 246 proti sprejeto 247 proti sprejeto 248 proti sprejeto 249 proti sprejeto glasujmo elektronsko. Le vote est clôturé. Konec glasovanja, amandma je zavrnjen. Amendement 250. 250, ki je identičen z 251 in 252 za proti sprejeta. Amandma 253, ki je identičen 254, za proti sprejeta. 255, doj za proti sprejeta. 256 je bil identičen, zato smo tega že pravili. 258. Ta pa je identičen, amal ima 259, 260 in 261. Kdo je za? Proti. Sprejeto. Sedaj pa 262, kdo je za?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 Konec glasovanja. Amandma je sprejet. Amandma 264, kdo je za? Proti. Sprejeta. Amandma 265, poročevalca, s katerim postane ta brez predmetva 265, 266, kdo je za? Proti sprejeta. 267 to je za, proti, zavrnjeno. 268 to je za, proti, sprejeto. 269 je brezpredmeten. 270 за, proti, sprejeto, 271 za, proti, zavrnjeno, 272 za, proti, glasujem elektronsko. Konec glasovanja. Amandma je zavrnjen. Amandma 203 in 70 poročevalca, s katerim postanejo brezmedni 230 in 275 poročevalci, ima besedo. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Gre za predlog spremembe, ki govori o. Um, ukrepanju, prostovoljnem ukrepanju v primeru krizne situacije. Torej, da gre za prostovoljno ukrepanje, ne pa da vse prepustimo trgu. Gre za učinkovit ukrep, tudi v, pri, v primeru se je izkazal za učinkovitega eh, krize, mlečne krize. Skušali smo uvesti rešitve v času krizne situacije in to stane ogromno denarja. Julija 2018 smo že sprejeli poroče, poročilo in tudi poročilo v zvezi z volatilnostjo cen. Sedaj glasujemo o amandmaju poročevalca. Za proti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 konec glasovanja. Amandma je zavrnjen. Sedaj glasujemo o amandmaju 273, prvotno 230, 274. Kdo je za, proti? Sprejeto. Amandma 275 za, proti, sprejeto. Amandma 276 do za, proti, glasujemo elektronsko. Konec glasovanja, amandma je sprejet. 277, kdo je za? Proti. Sprejeto. 278, kdo je za? Proti. Sprejeto. 279, kdo je za? Proti proti. Glasujemo elektronsko. Konec glasovanja, amandma je sprejet. 280 poročevalca, s katerim postane predpredmet prvotnjem, 280 gre za, proti. Sprejeto 281 je bil maknjen. Sedaj predlagam glasovanje v bloku 282 do 285 gre za, proti sprejeto. 286 do za. Proti. Glasujemo elektronsko. Le vote est clôturé. Konec glasovanja. Amandma je zavrnjen. 287. Kdo je za? Proti? Sprejeta. 288. Kdo je za? Proti? Sprejeta. 289 proti. Glasujemo elektronsko. Le vote est clos. Konec glasovanja. Amandma je zavrnjen. 290, to je vse. Proti sprejeto. 291, s katerim se nadomesti prvotni 291, to je vse. Proti sprejeto. 292 poročevalce, s kem se nam se 292 in 293 do za. Proti. Sprejeto. 200. 94 do za, proti, zavrnjeno. 295 do za, proti, zavrnjeno. 296, poročeval, da se jim se namišče, 296, 297 do za, proti, zavrnjeno. sprejeta. Vesto, 98 je za, proti, sprejeta, 299 je za, proti. Glasujemo elektronsko. Le vote est clos. Konec glasovanja. Amandma je zavrnjen. Amandma 300. Kdo je za? Proti. Glasujemo elektronsko. Je prends la parole, c'est Konec glasovanja. Amandma je sprijet. Amandma 301, poročevalca, s katerim se nam prvotni 301. Besede ima poročevalec. Najlepša hvala. Gre za zadnji amandma, ki govori o zavarovanjih. Gre za občutljivo vprašanje, vendar pa je dobro, da poudarimo, da z um, vedika trga je bolje, da urejamo trg kot zavarovalništvo. Ne vam dam primer. Gre za sisteme, ki velja v ZDA 100 milijard, ki so jih um, stroškov, ki so jih morali plačevati javni organi, je pokrilo samo 0,2 odstotka eh, kmetije, ostalo pa zavarovalnice. Tukaj gre za naravne katastrofe in tako dalje. Najlepša hvala, kdo je za. Proti. Sprejeta. Amanma. 302, kdo je za. Proti zavrnjeno. 303, s katerim se namesti 300, prvotni 303, kdo za, proti, zavrnjeno. Amandma 304, kdo za, proti, sprejeta. Sedaj gremo na končno glasovanje, kdo je za dopolnjeno mnenje. A imamo še nekaj prošen za besed. Izvolite. Dve minuti. Najlepša hvala, gospod predsedojoči. Ne potrebujem dveh minut, samo nekaj sekund. Italijanska delegacija je zadovoljna, da je poročevalec sprejel nekaj predlogov sprememb, tako kot celotna skupščina vendar pa nekaj vprašanj ni bilo vključenih, zato se je italijanska delegacija vzdržala. Želi še kdo besedo? Izvolite. Najlepša hvala. Preden gremo na končno glasovanje, bi vas rad prosil, da preverite glasovanje o amantmajih 55, 56 in 57. Šlo je za pomembno glasovanje, ker tukaj govorimo o uravnavanju plačil na hektar. Mislim, da bi bilo dobro, da v teh amantmajih glasujemo elektronsko. No, no, no, no, no. Ne, ne, ne, glasovanje je že zaključeno. Enkrat, ko z glasovanjem končamo, se ne vračamo in ne odpiramo novih glasovanj. Še gospod Zopardi, prosi za besedo. Mm, v imenu ELS bi rad povedal, da bomo glasovali za. Še kdo želi besedo? Sedaj gremo na končno glasovanje. Kdo je za dopolnjeno mnenje? Proti? vzdržani. Mnenje je sprejeto z veliko večino. Čestitamo poročevalcu in celotni ekipi za upravljeno delo. Sedaj pa predajam predsedovanje prvemu podpredsedniku in no, predajam tudi glasovanje. No, I, I, I, I will be back for you. Uh, okay. in, uh, Ah, yeah, ja, yeah. Ja. Bella Bush is no, so he's not yet. Yeah. Okay. Okay, that's right. Yeah. Ja. Okay, uh, ladies. Gospe in gospodje, prosim, da se usedete na svoje mesta. Če potrebujete kratek odmor, si ga vzamite, vendar pa moramo nadaljevati z delom. Na dnevnem redu imamo še vrsto mnen, čeprav niso tako zelo komplicirana in nimajo toliko amanmajev. Naslednje mnenje je na dnevnem redu je Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji. Poročevalec je Čimo Puč, ki ga nadomeš, nadomešča gospod Kalapoč ki bo tukaj predstavil mnenje. Prosim vse poročevalce, da podate kratke uvodne predstavitve, da lahko hitro zaključimo z današnjim delom. Prosim za tišino. Zdaj bomo nadaljevali z delom. Besedo predajam poročevalcu, da predstavi mnenje. Izvolite, gospod poročevalec. Najlepša hvala, gospod predsedojoči. Najprej bi se rad opravičil v imenu predsednika avtonome skupnosti Valencije, ki ni mogel priti, čeprav si je to neznansko želel ko je začel s pripravami mnenja, je prišlo do težav na področju prilagajanja globalizaciji, še posebej v tistih sektorjih in v tistih regijah, ki so bile najbolj prizadete, so se skušale odzvati na kritične razmere še posebej zaradi delavcev in zaposlenih, ki so delali v teh eh, sektorjih, da bi zaščitili pred tveganji in da bi zaščitili eh, najbolj ranljive. Mi prihajamo iz regije, ki, so, ki je uporabila največ eh, sredstev iz tega sklada. Zato zelo dobro vemo, zakaj gre. In lahko zagovarjamo ta inštrument kot učinkovit in potreben inštrument. Zato nasprotujemo izginotju tega inštrumenta ali da bi ga združili z drugimi inštrumenti. Evropska komisija je šla v pravo smer, tudi to je treba povedati in s tem se strinjamo, kar pomeni, da moramo posvetiti pozornost preprečevanju problemov, preden ti nastanejo, da predvidemo situacije, do katerih lahko pride v različnih sektorjih in regijah kot sem že dejal, obstaja vrsta različnih realnosti glede na sektor in regijo. Zato smo tukaj skušali doseči čim večjo raven prožnosti, zato da bi ta inštrument odražal raznolikost teh sektorjev glede na obdobje in glede na število prizadetih. Ta prožnost je nujno potrebna tudi zaradi tega, ker čeprav sem že bil v Evropskem parlamentu takrat, ko smo začeli z razpravo o skladu za prilagoditev globalizaciji, smo se osredotočili predvsem na odpravljanje posledic globalizacije, um, proste trgovine in tako dalje. Sedaj pa razpravljamo o prehodu in o posledicah zaradi digitalizacije, umetne inteligencije in podnebnih sprememb. Zato nujno potrebujemo inštrument, ki bi bil učinkovit, ki bi bil prožen, da bi ga lahko prilagodili na nove realnosti. Najlepša hvala. Thank you. Thank Najlepša hvala. Če nihče ne prosi za besedo, gremo na glasovanje. Amandma ena, kdo je za? proti. Sprejeto. Amandma dve, kdo je za? Proti. Sprejeto. Amandma tri, kdo je za? Proti. Večina je za, sprejeto. Amandma štiri, kdo je za? Proti. Večina je za, sprejeto, amandma pet, kdo je za? Proti. Večina je za, sprejeto, amandma šest, kdo je za? Proti. Večina je za, sprejeto. Amandma sedem, če je sprejet, je brezpredmeten osem, kdo je za? Proti. Večina je proti, zavrnjena. Amandma osem, kdo je za? Proti. Sprejeta. Amandma devet, kdo je za? Proti. Sprejeta. Amandma deset, kdo je za? Proti. Večina je proti, zavrnjeno. Amandma enajst, kdo je za? proti. Večina je proti, zavrnjeno. Amandma dvanajst, to je za. Hvala, proti. Večina je proti, zavrnjeno. Amandma trinajst, to je za. Proti, večina je proti. Zavrnjeno. Amandma štirinajst, to je za. Proti. Večina proti zavrnjeno, 15 je za, proti, večina je proti zavrnjeno, 16 je za, proti, sprejeto, 17 je za, proti, zavrnjeno, pa manj ima 18 je za, proti. Večina je za, sprejeto, amanma 19, gre za, proti, večina je proti, zavrnjena, amanma 20, to je za, proti, sprejeto. Sedaj glasujemo o celotnem dopolnjenem mnenju, kdo je za, proti. eden je proti. Večina je mnenje podprla. Najlepša hvala in čestitke, gospod poročevalec, izvolite. Želel sem se samo zahvaliti vsem za podporo in se zahvaliti vsem organom in organizacijam, ki so sodelovali v postopku posvetovanja. Rad bi se zahvalil tudi strokovnjakom, ki so nam pomagali pri pripravi tega mnenja. Najlepša hvala. Pozdravite, prosim, poročevalca v našem imenu, gospoda Puča. Najlepša hvala. Sedaj gremo na naslednje mnenje. Poročevalka je gospa Forde, ki prihaja iz grofijskega sveta Kork. Prosim, da se nam pridružite gre za program za enotni trg. Tukaj imamo nekaj amadmajev, 20 jih je, ki jih moramo potem obravnavati. Thank you. Okay, madam Rapoč... Dobro, gospa poročevalka, beseda je vaša. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Program za enotni trg je eden izmed največjih dosežkov Evropske unije, prinaša številne prednosti evropskim državljanom in pa podjetjem. Ustvaril je na tisoče delovnih mest, poskrbel za boljšo varstvo potrošnikov, okrepil je konkurenčnost podjetij, še prav posebej majhnih in srednje velikih podjetij in omogočil ljudem, da lahko živijo, delajo in študirajo kjerkoli želijo. Poleg tega enotni trg skrbi tudi za enotna javna naročila in za pravično konkurenco v eh, digitalnem svetu zagotavlja pa tudi ustrezne statistične podatke, ki so potrebni za spremanje odločitev na različnih političnih področjih. Je v srčju evropske gospodarske in politične integracije. Obsega 500 milijonov državljanov in veliko podjetij, zahvaljujoč enotnemu trgu, lahko ljudje prosto potujejo po Evropske unije, enako pa velja tudi za blago in storitve. Na ta način smo upravili, odpravili tudi birokratske ovire in eh, s tem omogočili lažji pretok. Konkurenca je znižala tudi cene in potrošniki imajo zaradi nje večjo izbiro. Notranji trg se mora prilagajati spreminjajočemu se svetu. Tukaj govorim predvsem o digitalni revoluciji in pa o globalizaciji. Grožnjo ne predstavlja le odločitev Združenega kraljestva, da eh, zapusti Evropsko unijo, ampak tudi velike spremembe, ki predstavljajo veliki ziv za enotni trg, pa tudi eh, za izvajanje zakonodaje na tem področju. Sprejemanje zakonodaje je. Eh, eno, ampak izvajanje je nekaj posebno drugega, še prav posebej učinkovito izvajanje. Zagotoviti je potrebno podporo majhnim in srednje velikim podjetjem na enotnem trgu. Poudarjam pomen majhnih in srednje velikih podjetij v svojem poročilu in uh, govorim tudi o, o tem, da jim je potrebno zagotoviti dostop do ustreznih finančnih sredstev, potrebno zagotoviti podporo Evropske unije dejavnostim, ki se izvajajo na ravni držav članic. Poleg tega govorim eh, tudi o eh, prihodni vlogi Evropske unije in pa enotnega trga. In eh, govorim o tem, kako pomagati majhnim in srednje velikim podjetjem pri soočanju z novimi izzivi. Poleg tega pa v poročilu nisem pozabila tudi na varstvo potrošnikov, kajti napake na tem področju lahko imajo velik vpliv na življenje naših državljanov. Zagotoviti je potrebno dovolj sredstev, tako da bodo lahko eh, podjetja delovala v eh, korist naših državljanov. Poleg tega pa je potrebno poskrbeti tudi za ustrezno zakonodajo na ravni držav članic. Upravljanje je izjemno pomembno. Tako na ravni Evropske unije, kako tudi na ravni držav članic zagotoviti moramo izvajanje nove politike notranjega trga. Ta politika pa mora biti popolnoma vključena tudi v uh, specifičen geografski okvir. Najpomembnejše točke pri tem eh, so eh, varstvo potrošnikov, majhna in srednje velika podjetja, razvoj eh, in tako naprej. In ravno lokalna in regionalna raven je najboljša za zagotavljanje informacij našim državljanom. In potem bi se zahvalila Stefanu Karo za njegove nasvete in Poleg tega bi se rad zahvalila Sirisu Antoniju iz ELS. Eh, e Pred 25 leti je bil spostavljen program za enotni trg. Veliko ovir je bilo odpravljenih. Ljudje imajo zagotovljene nove svoboščine. Daleč smo prišli, ampak eh, z izboljšavanji moramo nadaljevati, tako da bo ta trg deloval še boljše in da bo zagotovil rezultate za naše državljane, za naša podjetja in tako naprej. To je ključnega pomena tudi za prihodno generacijo. Tej moramo zapustiti konkurenčen notranji trg. Hvala lepa. Ok, thank you. Dobro, najlepša hvala. Želi kdo besedo? Ne, potem pa bomo kar glasovali. Začeli bomo z NR, to je predlog poročevalke, kdo je za proti, sprejeto. 1 je s tem brezpredmeten, 2R za, pro, hvala proti, nihče, torej sprejeto. In s tem je amadma 2 ne, brezpredmeten in sedaj smo pri številki 3 za. Hvala, proti. Večina je za, torej sprejeto. Ne, bomo elektronsko preverili. Dobro, konec glasovanja. 31 za, 26 proti, torej sprejeto. Sedaj pa. Amandma 4, ne taj brezpredmeten. Amandma. Oziroma glasovanje v sklopu, amandmajih 5, 6 in 7. Kdo je zda? Hvala, proti. Nihče, torej sprejeti. 8a, predlog poročevalke, kdo je za, proti, nihče sprejeta. 8 je s tem brezpredmeten, 9, kdo je za, hvala, proti. Večina je za, sprejeto, 10 za, hvala, proti. Večina je za, sprejeto, 11 za, hvala proti, večina je proti, zavrnjeno. Amandma 12, R, predlog vrčevalke za, hvala proti, večina je za, sprejeto, amandma 13 je s tem brezpredmeten in predlagam glasovanje v sklopu o amandmajih. Od 14 do 17 lahko glasujemo v sklopu ja, kdo je za hvala, proti, nihče. Torej so bili vsi sprejeti. 13, 14, 15, 16 in 17. Potem je 18, kdo je za. Proti. Večina je za, torej sprejeto. 19 za. Proti velika večina je za. To je bilo sprejeto in 20 za. Hvala, proti, nihče, torej sprejeto. In potem bomo imeli še končno glasovanje o celotnem poročilu. Glasujemo za, proti, nihče, zdržani. Torej, mnenje je bilo soglasno sprejeto. Čestitke, gospa poročevalka. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Odlično upravljeno delo. Dobro. Zdaj pa prehajamo k naslednjemu mnenju. Ali lahko prosim gospoda Abramovič Juca, da se nam pridruži in da prevzame predsedstvo, tako da bom jaz lahko poročevalec. Odlično. Dame in gospodje, nadaljujemo z našim dnevnim redom in sedaj smo pri. programu za digitalno Evropo za obdobje 2021 do 2027. Marko Markola je poročevalec in dobi besedo. Uh, dobro, najprej bi se rad zahvalil vsem tistim, ki so sodelovali v tem postopku, profesorju, ki je bil moj izvedenec za to področje, zelo dobro pozna Eh, digitalno Evropo, delala je v mojem kabinetu in veliko pozna za to. Aleksi Popov, eh, tudi tebi hvala in pa celotnemu sekretarjatu, ki je zagotovil zelo koristne informacije o tem. In julija smo že imeli prvo sejo z poročevalci Evropskega parlamenta. Torej smo zelo tesno sodelovali z različnimi izvedenci, pa tudi z uh, eh, generalnimi direktorji v Evropski komisiji. No, naj izpostavim le nekaj točk. Po desetletju eh, različnih eksperimentov, sedaj pametna mesta, digitalna mesta vstopajo v novo obdobje in če tudi eh, je to le del naše nove politike, čeprav je tole del eh, napredka, ki ga prinaša eh, digitalni razvoj, eh, to državljanom veliko pomeni, digitalne rešitve so najmočnejše in stroškovno najbolj učinkovite. In to seveda prispeva tudi k dejavnostim v mestu. Naj navedem en primer. in sicer je to digitalizacija mestnih vrhov, kar je gospod Lambert že omenil v svoji uvodni izjavi. 41 mest in županov je sodelovalo pri vrhu digitalnih mest, ki je bil organiziran strani Evropske komisije GD eh, za rast eh, v sodelovanju z odborom regij in številnimi eh, drugimi organi. Naj povem še nekaj besed v svojem jeziku, finščini, rad bi poudaril, da digitalizacija igra pomembno vlogo. ko iščemo rešitve za boj proti podnebnim spremembam. Poleg tega pa je eh, to eh, tudi pomembna komponenta pri ciljih tisočletja, ki jih moramo uresničiti. Kar pa zadeva evropska podjetja, ta morajo prevzeti vodilno vlogo, pa tudi odgovornost in zagotoviti morajo, da bo vključen tudi javni sektor, ampak samo v eh, sodelovanju lahko dosežemo dobre rezultate. Čeprav posebej, ko gre za digitalizacijo javne uprave, potrebujemo vse evropski pristop, tudi kar zadeva tehnologijo podatkov in dostop do strokovnega znanja. Torej, partnerstva med mesti na lokalni in regionalni ravni so izjemno pomembna, pa tudi sodelovanje med številnimi izobraževalnimi ustanovami. Torej, potrebno je sodelovanje na ravni Evropske unije, to je ključnega pomena pri našem besedilu gre tudi za kakovost podatkov in pa za obseg teh podatkov. To je ključnega pomena, če želimo zagotoviti prednosti za vsa mesta in vasi po Evropi. In eh, tukaj poudarjam tudi vlogo mladih izvedencev, ki si prizadevajo na tem področju. Ti so ključnega pomena tudi za začetna podjetja, zagonska podjetja. Podatki so že na voljo, seveda pa želimo dostop še izboljšati in poudarjamo tudi vlogo mest in regij in zahtevamo, da bi se ta omrežja digitalnih inovacij razširila na celotno Evropo, tako da bi vse regije imele digitalni inovacijski center. Na ta način bi lahko poskrbeli za trajnostni razvoj, kajti ravno zato so ti centri izjemno pomembni. Potrebujemo evropski pristop in na ta način uh, se bomo lažje posvetili tudi razvoju. Veliko podrobnih rešitev je predlaganih v uh, poročilu, naprimer inovacijska središča in njihova uprava, različni deležniki lahko pri tem sodelujejo in oblikujejo konzorci pravnih upravičencev. In v zaključek naj povem še sledeče. To je prvič, da je Evropska komisija predložila takšen svežen, ki se ukvarja tudi z raziskavami in pa inovacijami na digitalnem področju Na ta način bomo lahko poskrbeli za razvoj družbe v Evropski uniji. Parlament in svet sedaj razmišljata o proračunu 9,2 milijarde, to je izhodišče in seveda je ta proračun izjemno pomemben, če želimo ohraniti oziroma izboljšati konkurenčnost Evrope in če želimo okrepiti tudi odgovornost. Torej, sedaj lahko pričnemo z glasovanjem. Imamo samo en predlog spremembe, tako da mislim, da bomo hitro zaključili. Jaz sem ta predlog spremembe še izboljšal, tako da bi bil še učinkovitejši. Ja, najlepša hvala. Toliko torej strani poročevalca želi kdo kaj dodati? Če ne, potem bomo kar glasovali. Samo en predlog, en amandma imamo in sicer skupine EKR in poročevalec je predložil uh, svoj predlog spremembe NR, torej glasujemo o tem predlogu spremembe NR. Kdo je za? Hvala, proti. Sprejeto. Torej, prosim, glasujte sedaj o celotnem eh, mnenju z eh, spremembami. Prosim, glasujte, kdo je za, proti, nihče, vzdržani. Čestitke, soglasno sprejeto, z velikim aplauzom. Uh, in sedaj želim napovedati še, da bomo prestavili poročilo Mateja Luigija Bjankija na jutri in tudi poročilo Andresa Jadla uh, na temo vesolskega programa. Torej imam dobre novice. Končali smo. z delom za danes. In naj povem še, da vas avstrijska delegacija vabi na avstrijski sprejem v Atriju v odboru regije. Torej tisti, ki ste še v dvorani, vsi smo si zaslužili ta sprejem. Hvala lepa. Great. Very no. well. Thank you. No.